Spoštovani kolegi, ponovno pozdravljeni v Evropskem parlamentu in v odboru Ekon. Upam, da ste praznike prijetno preživeli. Rad bi vam zaželel srečno novo leto in veselim se novega delovnega leta. Veselim se sodelovanja v tem odboru. Veliko dela je pred nami in eh, res vam želim vse dobro v letu 2016. Zanima me, ali lahko s tem sprememo dnevni red. Da, hvala. Še kratko sporočilo imam. Obvestili so vas že, da bo skupni sestanek Ekona in odbora Antaks dve, tu vidim gospoda Lamasurja s komisarjem Moskovicijem, poteka takoj po tem sestanku tu od 18.30 ure naprej. Tako, sedaj pa nadaljujemo z gospodarskim dialogom. Toplo pozdravljam finančnega ministra Luksemburga, gospoda Pjera Gramenja, ki je sprejel naše povabilo za to, da bo predstavil rezultat te semestra luksemburškega predsedstva, ki se je, kot veste, končalo 31. decembra. Razpravljali bomo o rezultatih. Veliko pomembnih rezultatov je bilo sprejetih na številnih področjih. Mi se bomo sredotočili na področje delovanja odbora Ekon. Kot veste, je bil sprejet pomemben eh, sporazum eh, glede meril Gre za zelo pomemben dosje, ki se nanaša tudi na statistične dosjeje in na plačilno bilanco ter na HSP. Parlament je govoril tudi o list, oziroma svet je govoril tudi o listinjenju in eh, prav tako je so bili doseženi pomembni rezultati na področju davčitve in na področju davčnih odločb ter meril. Tako da je bil ta semester zelo pomemben z vedika davčnih vprašanj. Danes bo izmenjava mnen eh, zaobjemalo tudi izmenjavo mnen v okviru evropskega gospodarskega upravljanja in o tem smo prejeli tudi kratko poročilo. Tako da dajem eh, besedo Pjeru, na to pa boste imeli priložnost za vprašanje in odgovore. Pjer, izvolite. And... Najlepša hvala, Roberto, za naklonjene besede in rad bi vam eh, zaželel mm, vse najboljše v letu 2016 članom odbora in vsem poslancev Evropskega parlamenta. Tik preden smo začeli sestankom, so me številni tu, pa tudi doma vprašali, ali sem bil zadovoljen z začetkom e, novega leta? Ali smo veseli, da je bilo konec luksemburškega predsedovanja? In veliko ljudi sem presenetil s tem, ko sem rekel, da ne, sploh ne. Zdelo se mi je namreč, da je bil čas predsedovanja zelo zanimiv in poln izzivov. Predvsem v danjem obdobju, ko se zastavljajo številna vprašanja glede vloge malih in srednje velikih držav, je rotirajoče predsedstvo zelo pomembno. Zelo pomembno je za ukrepitev kohezije med vsemi državami članicami. Na podlagi medinstitucionalnega dogovora in sodelovanja se mi zdi, da je načelo rotacije predsedstva izvrsten instrument. Zelo ga cenimo. V luči sodelovanja z Evropskim parlamentom in državami članicami ter komisijo lahko povem, da je šlo pri predsedovanju za čudovito izkušnjo. Upam, da se vsaj do določene mere lahko strinjate z oceno, da je bilo naše predsedstvo na poštevilnih področjih unčikovito, predvsem, ko gre za področje, o katerem razpravljamo sedaj. Tu gre za ekonomijo in finance. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, rad bi najprej spregovoril nekoliko o gospodarskem dialogu. Kratek bom. Naj povem samo, da nasplošno opažamo okrevanje. Okrevanje poteka v večini držav, ni pa okrevanje tako močno, kot smo si obetali. Nekoliko šipkejše je in še vedno je nekaj tveganj povezanih tudi zaradi nazadovanja na kitajskem in zaradi mm, nizkih cen nafte in obrest, nizkih obrestnih mer. Treba je upoštevati tudi trenutno ekonomsko politiko. Poročilo petih predsednikov o vzpostavitvi ekonomske in monetarne unije, ki je bilo objavljeno 22. junija, je pomemben element naših razprav. Razprav, ki potekajo na splošno o gospodarstvu. Poročilo seveda v najboljši meri črpa iz obstoječih pravnih instrumentov, ki bi omogočili okrepiti ekonomsko in monetarno unijo in omogočili bolj danosežne ukrepe, zato da bi še ukrepili arhitekturo EMU na dolgi rok. Poglabljanje ekonomske in monetarne unije ni nekaj, kar bi morali obravnavati samo abstraktno. To je instrument, ki nam bo pomagal poglobiti in še okrepiti rast nasi, naših gospodarstv. Tako bo prišlo tudi do rasti in vzpostavljanja novih delovnih mest ter um, privabljanja naložb. Poteka razprava o poglabljanju ekonomske in monetarne unije v številnih formacijah sveta na ECOFIN-u in tudi na svetu za splošne zadeve in svetu za konkurenčnost, ter tudi v EPSKU je tekla beseda o tem. Potekala je izmenjava mnen, predvsem glede pobud, ki jih je podala komisija za to, da bi poročilo petih predsednikov lahko zaživelo. Sklep, sklepi teh razprav so lahko seveda samo preliminarni. Nauk, ki smo se ga naučili iz teh razprav, je seveda ta, da lahko pride do poglabljanja samo prek različnih korakov. Na kratki rok oziroma ciljev na kratki rok ne moremo ločevati od dolgoročnih ciljev. To je pomembna rdeča linija, ki se vije skozi številna področja, ki smo jih izpostavljali dodatna delitev bremen mora biti pospremljena z usporednim eh, zmanjševanjem tveganja. Ti dve načeli morate iti z roko v roki. Še eno vprašanje, ki se je izrisalo iz vprašanj glede poglabljanja ekonomske in monetarne unije, je to, da države, ki niso članice evroomočja, morajo biti povabljene k tovrstnim razpravam. Poleg tega moramo zagotoviti celovitost evropskega enotnega trga. Na decembrskem ekofinu smo začeli z evropskim semestrom 2016. Najprej se je začela razprava glede letnega pregleda rasti in mehanizma opozarjanja. Preverili smo tudi, ali so bila upoštevana priporočila poročila predsednikov. Vprašanje na vsakem svetu ECOFIN pa je vprašanje, ki bi ga nas rad izpostavil. In sicer gre za vprašanje migranske krize. Seveda, zaradi imigranske krize prihaja tudi do finančnih izzivov. In septembra je svet prosil komisijo, da bi upoštevali te posebne okoliščine povezane z izdatki povezanimi z begunsko krizo. Prosili smo, da bi komisija te upoštevala. In tako je tudi bilo. Komisija uh, je ustrezno obrazložila relevantni člene in obrazložila, da lahko to vrstne izdatke obravnavamo kot izredne. Toliko glede splošnih gospodarskih vprašanj. Sedaj pa bi se rad nakratko dotaknil še vprašanj, ki so povezana z obdavčitvijo. Napovedal sem že, da bo obdavčitev glavna prednostna naloga našega predsedstva in to obljubo smo tudi držali. Mislim, da je to področje, kjer smo dosegli najbolj oprijemljive rezultate. Najprej bi rad o, ra, omenil direktivo o avtomatični izmenjavi davčnih odločb. 8. decembra je bil dosežen dogovor in oktobra je bil na svetu ECOFIN v Luksemburgu že dosežen politični dogovor. Če se spomnimo prvotnega predloga komisije, ta je bil predložen m, mm, že ali pa šele marca. In eh, dosegli smo sprejetje mm, direktive o davčnih stališčih v devetih mesecih, kar je rekord. To je namreč področje, ki zahteva soglasje. Evropsko unijo so pohvalili zaradi tega, ker je bile, bila zelo zgodnja pri obravnavi tega vprašanja. In v Ankari sem bil prisoten na srečanju G20, ko so bile ZDA pravzaprav vodilne pri pobudah glede BEPS-a, glede erozije davčne osnove in premika dobička. Glede Direktive o avtomatičnem izdajanju davčnih stališč so, bila tudi, so bili sprejeti tudi sklepi sveta decembra. Gre za direktivo pro, za izogibanje BEPS-u. Ta naloga ni bila najbolj enostavna, sem pa vesel, da smo lahko sprejeli te sklepe, ki so se osredotočali tudi na to, da bi si morali prizadevati najprej za izvajanje priporočil glede BEPS-a, najprej prek zakonodaje, zato da bi zagotovili pravno varnost, sorazmernost, pa tudi enake konkurenčne pogoje. Vse, vseeno pa smo se osredotočili tudi na prihodni kodeks ravnanja za podjetja glede obdavčitve. Od, Tudi tu smo lahko sprejeli odločitve na ravni sveta, zato da bi lahko bolje izkoristili obstoječi mandat kodeksa, po drugi strani pa smo želeli razširiti njihov mandat eh, in posodobiti kriterije. Poleg tega smo spregovorili o možnih potrebah po prilagoditvi upravljanja skupine za kodeks ravnanja. Prav tako smo sprejeli pobudo za razpravo o zelo spornem vprašanju. To smo storili na neformalnem srečanju ECOFIN v Luksemburgu. Gre za vprašanje minimalne učinkovite obdavčitve. To je vprašanje, ki ga najdemo v zadju mm, razprav o BEPS-u in o skupni konsolidirani davčni osnovi. Razprave so pokazale, da ta minimalna učinkovita obdavčitev predstavlja temo, ki bi se ji morali v prihodnosti veliko bolj posvečati. Vendar pa še nismo sprejeli konsenza. V prihodnosti bomo vsekakor morali razrešiti tudi to vprašanje. V času našega predsedovanja smo se dogovorili tudi glede mm, razveljavitve direktive o prihrankih mi smo pa dosegli dogovora glede vaučarjev in DDV. Toliko o tem. Še zadnje pripombe glede obdavčitve. Organizirali smo razpravo o okrepljenjem sodelovanju glede m, mm, davke na finančne transakcije. Ta razprava je polet, potekala decembra. Tudi delovna skupina je zasedala dvakrat. Naš namen je bil da bi o tem vprašanju razpravljali tudi na ravni vseh 28 držav članic, zato da bi zagotovili potrebno preglednost, da ne bi imeli samo 11 držav, temveč 28 držav, ki bi uvajale davek na finančne transakcije. Tako da ne bi m, mm, prišlo do ekstrateritorijalnega učinka glede nečesar, o čemer se dogovarja samo 10 držav članic. Razpravo o tem vprašanju pa še nismo zaključili in se bodo nadaljevala v času nizozemskega predsedovanja. Sedaj pa še finančne storitve. Potekale so seveda razprave o bančni uniji. Uspeli smo se dogovoriti glede ureditve, glede prehodnega mm, financiranja, glede enotnega sklada za reševanje. Te razprave niso bile enostavne, vendar pa smo našli rešitev, ki je bila pomembna za to, da bi lahko okrepili kredibilnost bančne unije. Rešitev, ki smo jo izbrali, je bila minimalna z vedika integracija na ravni Evropske unije. Določili smo se, odločili smo se za nacionalne kreditne linije. To je bilo bolje kot nič. Vsekakor pa je bila. Mm, ta odločitev pomembna. Pomembna je bilo, da 1. januarja 2016 zaživita bančna unija in skupni sklad za reševanje. Vse države članice so lahko namreč podpisale medvladni sporazum glede enotnega sklada za reševanje. Nekatere države so to storile konec decembra. komis komisija je sedaj predložila predlog o evropski schemi eh, za jamstvo za vloge. Ta predlog pa je bil podan nekoliko prepozno, zato da bi naše predsedstvo organiziralo neformalno izmenjavo mnen. Tako da gre tu sicer za predlog, ki je zelo pomemben z vedika krepitve bančne unije, o katerem pa smo izvedeli šele na zadnjem zasedanju Ekofina. Dosegli smo znaten napredek pri enem izmed vprašanj, glede katerih je komisija podala konkreten predlog. Tu gre za področje listinjenja. V samo devetih tednih nam je uspelo doseči tolikšen napredek, da je prišlo do političnega dogovora. Na decembrskem ekofinu smo dosegli ta dogovor zato, da bi izboljšali področje listinjenja v prihodnosti. To je pomemben um, menik v Uniji kapitalskih trgov, tako da sem vesel, da nam je uspelo zagotoviti tako hiter napredek. Rad pa bi omenil še nekaj dodatnih finančnih dosejev, kjer smo dosegli nekoliko napredka. To je šlo za direktivo glede medijacije na področju zavarovanja. Politični dogovor je že bil obstoječ, morali pa smo storiti še nekoliko dodatnega dela. Enako velja za direktivo o plačilnih storitvah. Tudi tu je že bil dosežen dogovor in ta pomembna direktiva je bila objavljena v uradnem listu Evropske unije decembra lani. Pomemben preboj pa se je zgodil glede direktive oziroma uredbe o merilih, če sem bolj natančen. Pri tem doseju nam je uspelo zelo pozno novembra doseči dogovor. Ta politični dogovor je bil na to potrjen na koreperju konec decembra. In kolikor vem, je treba sicer razrešiti še nekatera tehnična vprašanja, ampak glede uredbe o merilih, lahko povem, da smo sedaj uspeli zaključiti z razpravo, ki je trajala dve leti in pol. Šlo je za zelo burno razpravo v luči škandala glede oblestne mere Libor, tako da je treba zagotoviti tudi več pomoči glede tolmačenju obrestnih mer. Tako da sem vesel, da smo zaključili z, z razpravami. Za konec pa bi se rad dotaknil še teme, ki jo ne spremlja ta odbor neposredno, vendar pa sem vesel, da smo imeli zelo dobro vzdušje glede pogajanja o evropskem proračunu. In prvič eh, od Lizbonske pogodbe smo se uspeli z Evropskim parlamentom dogovoriti v predvidenem roku. To smo lahko dosegli s soglasno podporo držav članic in šir, široko podporo Evropskega parlamenta. In mislim, da je to prispevalo k prijetnemu združju med vsemi institucijami Evropske unije. In zato bi se vam rad zahvalil. Najlepša hvala, gospod, gospod Pierre Gramenja. Strinjam se, da je bilo vaše predsedstvo res učinkovito. Tako da bi vam rad čestitev za to. Prav tako se vam zahvaljujem za sodelovanje. Mislim, da je to potekalo izvrstno. Sedaj pa začnimo seznamom govorcev. Prvi je naš um, podpredsednik gospod Ferber. Well, Najlepša hvala. Ja, najprej vsem eh, srečno novo leto. Se upravičujem, da um, ne bom eden izmed tistih, ki vas bodo pohvalili glede odločitev, glede izmenjave davčnih stališč. Ravno nasprotno. Na podlagi izkušenj smo ugotovili, da trenutna pravila ne delujejo zaradi tega, ker so države članice imele preveč manevrskega prostora, ko so odločali, ali je neko davčno stališče za drugo državo obvezujoče ali ne. Tako da smo podali številne predloge glede tega, kako lahko razrešimo to vprašanje. Naprimer, gre za obvezno izmenjavo informacij glede vseh vidikov, ne samo glede davčnih starišč gre tudi za neposredno takojšno izmenjavo tovrstnih stališč takoj potem, ko so sprejeta. Dejali smo tudi, da bi morali to veljati retroaktivno za vsa že izdana dančna stališča. In tu se je ponovno pokazalo, ko zelo, ko Ko zelo pomembno je informiranje Evropske komisije. Evropska komisija bi morala prejemati aktualne informacije. Tako bi lahko pre, preprečila naprimer neupravičene državne pomoči in izkrivljanje konkurence, kot kažejo nedavni dogodki v tej državi. Razočarajoče je tudi, da je svet ignoriral vaša priporočila. Dejali ste, da velja izmenjava podatkov samo za čezmejne davčna stališča. Svet je odložil um, začetek veljave za eno za eno leto. Prav tako je izključil sodelovanje komisije, ko gre za podajanje relevantnih informacij. Tako da gre tu za številna pravna vprašanja, ki jih je tre še treba razrešiti. Izboljšali pa smo predlog, vendar vi ste ignorirali ta priporočila. Zato me zanima, zakaj se vaše predsedstvo in svet res tako zelo izogibata reševanju tega vprašanja in kako je z mednarodnimi obveznosti, naprimer kot kako je to povezano z odločitvami glede pepsa. Eh, Najlepša hvala za vprašanje. Ja, V življenju je pač včasih tako, da ko slišite to vrstno vprašanje ali komentarje, da se vprašate, ali res govorimo o enakem besedilu. Kajti vaše, besedilo, vaše vprašanje je tako zelo kritično in ne priznava izjemnega napredka, ki smo ga dosegli glede dogovora v rekordnem času o tej direktivi. Tudi G20 nas je pohvalil za doseženo, tako da se ne strinjam z vašo analizo. Vse pa bom dotaknil različnih vprašanj, ki ste jih eh, zastavili. Ne vem, ali veste, ampak eh, Luksemburg kot država, ne Luksemburgsko predsedstvo, je predlagal, da se avtomatična izmenjava ne bi smela mm, omejiti samo na čezmejna stališča. Kot država smo se strinjali o tem, vendar pa druge države članice niso pritegnile Sedaj glede zmanjševanja z desetih let na pet let. Glede uloge vaših fiskalnih um, oblasti, vam lahko povem, da je bil, bilo to zmanjšanje obdobja z desetih na pet let uh, uh, res um, znaten dosežek. Zdelo se nam je namreč smiselno, da zaobjamemo obdobje preteklih pet let, sploh glede na to, da so davčna stališča v državah članicah časovno omejena. Tako da mislim, da nismo razvodenili predloga zaradi tega, ker smo se odločili za pet let. Naj dodam še, da tudi ta davčna stališča, ki ne obstajajo več, ki pa so bila še veljala 1. januarja 2014, da jih je treba še vedno izmenjevati. Tako da bo, obstaja obveza tudi glede izmenjevanja stališč glede dolgov. Glede kompromisa Naj povem, da je bil dosežen tudi v svetu in ta kompromis je zelo pomemben. Treba je zagotoviti določeno stopnjo zaupnosti pri teh vprašanjih. Vse države članice so podale oziroma izmenjale svoje davčna stališča Margaret Vestager za leta 2011 in 2012, kolikor vem. Ampak tu gre za drugo vprašanje. Tu gre za področje nadzora na področju konkurenčnosti. Tule pa govorimo o izmenjavi informacij. V končni fazi komisija bo imela pregled nad vsem, kar se izmenjuje. In če sklenem, Evropska unija bi morala biti ponosna na to direktivo. Thank you, Elisa Ferreira. Najlepša hvala, Elisa Ferreira. For being with us and a happy new year to you personally and to Najlepša hvala. Srečno novo leto vam in tudi vašim državljanom. Moje prvo vprašanje se ne nanaša toliko na obdavčitev, ampak upam, da se bom lahko vrnila na to. Rada bi pregovorila o bančni uniji. Omenili ste, da je 1. januar bil začetek skupnega mehanizma za reševanje. In tu gre eh, res za pomemben element, ki bo spremenil celotno igro, celotno področje upravljanja bank. In to, o čemer je odločil svet, je pravzaprav proti vsemu tistemu, kar smo sprejeli pri medvladnem sporazumu. To gre za dogovor med eh, vladami držav članic. Tako da gre za razveljavitev napredka, ki je bil dosežen v luči naših državljanov. Eh, Tu gre za kritičen projekt in sami ste ga mm, opisali kot bolje kot nič. Torej, individualne kreditne linije spet vzpostavljajo povezavo med bankami in posameznimi državami. Vendar pa državljane moramo obvestiti o tem, kako se lahko da zgodi, da nekaj, kar smo jim obljubili na najvišji ravni, vi ste najprej uvodoma citirali prav poročilo petih eh, predsednicov, ki se nanaša na to varovalko. Čež da bi ESM morali upravljati na medvladni ravni, da bomo dosegli tudi upravljanje na ravni celotne unoske unije in da boste na ta način zagotovili financiranje varovanega mehanizma. Junija ste torej podali te obljube, decembra pa niso veljale več. Torej, zanima me, ali so institucije resne, ali je treba pod vprašaj postaviti vse, o čemer smo se dogovorili tudi v zakonodaji, da v praksi pač zadeve potem ne veljajo več. Gre tudi za spremembo vzdušja v svetu treba je igrati pravično igro, ne moremo sredi postopka spreminjati pravil, tako da gre tu za res, resno vprašanje. Potem skupna schema za jamstva za vloge. Treba bo še spremljati, kako se bo svet ukvarjal s tem, vendar pa takšen način postopanja ne kaže na resnost ukvarjanja s to vrstnimi evropskimi vprašanji. Najprej najlepša hvala za dobre želje ampak um, kot predsedstvo moramo pač sprejeti krivdo za to, o čemer smo odločali. Ampak, ko gre za to vprašanje, je treba doseči dogovor, rešitev, s katero se strinjajo vsi. Vaša kritika se je nanašala na to, da z nacionalnimi kreditnimi linijami ne spoštujemo osnovnega duha bančne unije in vaša ocena je pravilna. Nismo, nismo pretrgali eh, vezi med bankami in državami. To je res. Ampak kot sem dejal v vodoma, je to bolje kot nič in eh, stojim za svojo izjavo. Zaradi kredibilnosti smo namreč morali zagotoviti vsaj nacionalno rezervo, če lahko tako rečem. Med pogajanji je pogosto tekla beseda o naslednjem. Skupni mm, rezervni mehanizem mm, bo treba zagotoviti, vendar pa za nekatere države članice tega mehanizma še ne moremo sprejeti. Zakaj? Preden lahko zagotovimo popolno delitev bremen, je treba najprej znižati samo tveganje osem let eh, bo trajalo, da bomo napolnili skupni sklad za reševanje. In če želimo popolno evropsko jamstvo od prvega dne, je treba zagotoviti spodbude za države članice, da izpolnijo svoje obveznosti. In nekaj držav je bilo, ki niso želele tako zelo hitro napredovati zdaj, ko je bil medvladni sporazum ratificiran v vseh državah članicah, ko so bile vzpostavljene nacionalne kreditne linije, se bodo sedaj začele razprave v delovnih skupinah. Razprave se bodo prav tako začele glede evropske scheme za jamstva za vloge. Sistem jamstva za vloge mora biti seveda usporeden s sistemom za zmanjšanje bremen. To je tisto, o čemer smo se dogovorili v preteklih mesecih. <laughs> Though, because, uh... Ne vem, kako ne se odzovem. Dejali ste, da bi morali zmanjšati tveganje prek um, mehanizma za skupno reševanje, da bi na to imeli jamstveno schemo in sedaj zahtevate še dodaten mehanizem, tako da so zadeve zelo težavne. Zniževanje tveganja je sicer um, lep termin, termin ampak včasih je res uh, preveč um, ambiciozen. Welcome, Minister Gominio, and um, thank you. Najlepša hvala in lepo pozdravljeni, gospod minister. Hvala, ker ste danes prišli v naš odbor in razložili, kaj ste dosegli v zadnjih šestih mesecih. Želela pa bi se osredotočiti na nekaj, kar sem omenila že na prejšnjih sestankih, sicer gre za agendo za boljšo zakonodajno ureditev. Pred enim letom eh, sta predsednik Junker in predsednik Timmermans na dolgo in široko govorila o tem, kaj naj bi pomenila boljša zakonodaja. In sicer eh, želela sta početi manj, ampak to bolj učinkovito. In zdaj ne vem, ali sem imela ta privilegij ali to nesrečo, da sem sedela na obravnavah vseh 26 um, zakonodajnih aktov, ki smo to obravnavali in ogromno trialogov eh, smo imeli, s katerim sem tudi sama predsedovala. In enega eh, smo se odeložili vsi skupaj glede benchmarkov in mislim, da se lahko vsi strinjamo glede tega, da je sam proces nekaj, kar ni idealno. to pravilo gospoda Timmermansa. Gospod Timmermans vse skozi pravi, da ne, ne smemo sprejemati slabih formulacij oziroma kompromisov v zakonodaji samo zato, da bi se postopkom trialoga zaključili. Mislim, da to je alarmantno, zato ker potrebujemo zdaj dve in pol leti, eh, zato da bi imeli neko zakonodajo, ampak na koncu tega postopka mislim, da kljub vsemu nimamo najboljše formulacije za te primerjalne vrednosti benchmarka. Zanima me, kaj bi vi kot član Ecofina predlagali, um, kakšen ukrep za to, da bi bil trialog bolj učinkovit. Zato, da bomo v končni fazi spremljali zakonodaja, ki bo temeljila na konkretnih podatkih in številkah, ne pa na nekem kupčkanju. Najlepša hvala. Hej. Hvala za to vprašanje. No, zdaj se počutim, kot da bi sedel v šolskih klopeh na univerzah. Vprašanje, ki ste ga postavili, je izjemno kompleksno in verjetno bi morali spisati eh, doktorat, če bi želeli pač ponuditi nek uravnotežen odgovor. No, to direktivo o benchmarkih sem odkril šele pred eh, šestimi meseci in teh dve leti sem tako rekoč izpustil, vi pa ste sodelovali v tem postopku, ampak kljub samo sem ugotovil, da v vsakih pogajanjih mora priti čas, ko je treba sprejeti neko odločitev. To smo poskušali sprejeti tudi mi v sklopu postopka sprejete direktive o primerjalnih vrednostih. Najlepša hvala tudi naše ekipi, mimo grede, ki je zagotovila da smo najbolj bistvene vprašanja obravnavali na najvišjih ravneh, zato da je bil kompromis mogoč. Na meni se je zdelo tisto noč pogajanj nekaj izjemno zanimivo in bom izjemno odkrit. Eh, nastala je ravno obratna situacija, kot pa ponavadi. Ponavadi se zgodi to, oziroma v tej situaciji se mi je zdelo, da eh, varstvo potrošnikov ni več najviše prioriteta Evropskega parlamenta. Več razlogov vidim za to. In tisti, ki so zares želeli zagotoviti visoko raven Zato direktive so bili pravzaprav predstavniki sveta. Tako da je nastala ravno obratna situacija, kot pa ponovadi. In vprašanje, ki se ga moramo postaviti v tej situaciji, podobno kot v vseh ostalih, je sledeče. A, a sploh še želimo takšno direktivo? In tu smo imeli pač dve različni mnenji v dvorani. Imamo pač določene kolege, ki menijo, da bi lahko to rešili na drugačen način. Ta direktiva je za dve in pol leti stara, tako da to jasno kaže na to, da je to direktiva, ki je bila sprejeta po. Um, finančne krizi, ki se je začela leta 2008, tako da je ogromno nejasnosti in ta kompromis, ki smo ga našli, je po mojem mnenju možen odgovor na te težave. In to smo poskušali potem preliti tudi na papir. Ne vem, če ste imeli bolj splošno vprašanje glede tega, kako delujejo trialogi. Aha, ok. Ja, po mojem mnenju so to izjemno zakomplicirani postopki, zlasti v primerih, ko imamo pred seboj zelo. Uh, tehnično besedilo. Če morate v polnoči, naprimer, se boriti za takšno ali drugačno formulacijo in terminologijo, ki jo verjetno razumejo samo dve osebi ali pa tri osebe v celi dvorani, je vse skupaj samo vir frustracije. Ampak nisem prepričan, da sem modrejši od podpredsednika Timmermansa, sem pa se pripravljen pogovoriti z njim, tako kot tudi s predsednikom Junkerjem, da bi ugotovili, če ima takšne bolj, boljše zamisli kot pa jaz. Bali, the famous democracy has a lot of Ja, pravijo, da demokracija sicer ni uh, popolna, ampak vse ostale rešitve so še slabše. Mislim, da to velja tudi tule. Moramo biti previdni. O, imamo pač postopek pravnikov lingvistov, imamo pravnike lingviste, ki rešujejo tehnične težave in mi kot parlament uh, pozivamo svet, da ta postopek uporablja v najvišji možni meri, zato da bi zagotovili, da, bo, da bomo v končni fazi imeli najtesnejše, najbolj vodotesne pravne formulacije, ki bodo upoštevale politične rešitve, do katerih smo prišli. Zdaj je ta saga končana. Tehnično bi morali, oziroma tehnično, tehnično smo zadeve izpilili, ker je bilo to možno. Mi smo imeli pa svoj seznam uh, zahtev kot parlament in s tem moramo čim prej zaključiti, zato ker Evropa potrebuje dobro zakonodajo glede teh primerjalnih vrednosti benchmarkov in to mislim, da bi znalo biti um, dobro besedilo. Majka Tojer. Najlepša hvala. Tudi jaz vam želim uh, vse najlepše v letu 2016. Pregovoriti želim o dveh točkah, ki ste ju že orisali in sicer eh, avtomatična izmenjava podatkov je prva točka. Prišlo je do napredka, to ste povsem pravilno povedali in res je, da je do napredka prišlo v izjemno kratkem času. Luksemburško predsedstvo je k temu zagotavo prispevalo, kljub temu pa je kolega Ferber eh, izpostavil zelo pomembne elemente, eh, mi v parlamentu menimo, eh, da je potrebno te elemente upoštevati. Svet ni upošteval naših eh, priporočil, pa tudi ne zaključkov našega izrednega poročila. Recimo eh, lojalna konkurenca in postopki povezani s tem potrebujejo tudi ustrezen klirinški postopek. Torej, eh, potreben eh, je ustrezen okvir, glede katerega pa soglasja v svetu še ni. Mogoče bi lahko o tem kaj več povedali. Poleg tega pa nas zanima tudi dostop do zaupnih eh, dokumentov. Ta dostop je Evropskemu parlamentu izjemno otežen. Svet je zelo dolgo eh, preprečeval dostop eh, Evropskega parlamenta do tajnih dokumentov, eh, sedaj naj bi ta dostop vendarle imeli. Lahko na krasto poveste, zakaj je bilo to težko, tako težko doseči in še pakt stabilnosti in rasti. Komisar Moskoviči je napovedal prožnost, tudi predsednik Juncker svet pa je prišel do drugačnega zaključka. In Mislim, da je pomankanje prožnosti eh, ključnega pomena, kajti eh, če te prožnosti ni, potem je ogrožena tudi finančna disciplina. Eh, Soglasje na tem področju še ni. Kritično pa svet gleda tudi na tolmačenje tega področja strani Evropske komisije. Bi lahko kaj več povedali tudi o tem. Ähm, Najlepša hvala. Toliko vprašanj ste zastavili, da ne vem, ali naj jih razdelim na pot vprašanja. Yes. Bom nadaljeval kar v angliščini. Ja, vedno lahko trdimo, da je kozarec bodi si poprazen ali pa popoln. In sam mislim, da je uh, pri direktivi o avtomatski izmenjavi informacij um, pol poln, ne pol prazen. Lahko sicer zadevo izboljšamo, ampak je razmeroma dobro. Lahko bi to dopolnili tudi z spon, spontanim um, sistemom za izmenjavo informacij, to ne bi trenutno imeli za BEPS in morali bomo preučiti, kako bo ta sistem za spontano izmenjavo informacij se uklopil v ta sistem, ker že imamo Evropsko direktivo. Verjetno bomo morali upeljati določene spremembe pri enem ali pa drugem sistemu s katerimi eh, bi lahko upoštevali tudi določene eh, pomisleke, ki jih imate vi. Kaj bo komisija storila z vsemi priporočili, eh, ki smo jih prejeli glede BEPS-a? Zelo sem zadovoljen, da smo sprejeli, oziroma da je Ekofin sprejel sklepe glede tega področja. Ti sklepi bodo izjemno veliko pomoč komisiji. Komisija bo videla, kam, bo videla, kam želijo države članice v zvezi BEPS-om kar nekaj zadev, ne sicer vse, ampak kar nekaj zadev bomo vključili v direktivo anti-BEPS, kar ni bilo eh, samo po sebi umevno od samega začetka. Večino zadev bi morali urediti z zavezajočo zakonodajo. To mislim, da je bil konsens, ki je bil dosežen. Prav tako pa bomo morali opazovati, kako bodo ostali akteri začeli izvajati BEPS in kako hitro. Komisija, čeprav razumem, bo to direktivo anti-BEPS predlagala še pred koncem januarja, tako da bomo lahko hitro ocenili, kako hitro bo to začela izvajati Evropska unija. Glede pakta za stabilnost in rast, glede fleksibilnosti. Delo na tem področju še teče. podano je bilo določeno tolmačenje fleksibilnosti glede januarja 2015, kar zadeva naložbe. Novembra ali decembra pa je komisija sprejela tudi tolmačenje v zvezi s tem, kako bi stroške glede beguncev vključili pod to postavko izrednih stroškov, izrednih okoliščin. To lahko storimo samo ex post, tako rekoč, kasneje imamo določene pogoje, tudi prak, necela pet odstotkov BDP-ja, mislim, da morate doseči, če želite uporabljati ta institut fleksibilnosti za begunce. Mislim, da je komisija poskušala najti skoraj da nemogoče rešitev. Ni, ni želela biti preveč fleksibilna glede stroškov za begunce. Razumem pa, po drugi strani, tudi tiste države, um, ki jih je strah eh, tega, da bi ostali začeli to fleksibilnost uh, uporabljati vse povprek, kar bi pomenilo, da bi pak za stabilnost in rast posam razvedenili. Ampak ta begunska kriza je izjemno, izjemno pomembna. Nekatere države so imele ogromno stroškov zaradi tega, tako da je to treba nekje tudi upoštevati. Hvala, Fabio De Masi. Ja, Herr Kamenga, jetzt war ein, ähm ja srečno novo leto. Spregovoril je že eh, član eh, nemške CDU, pa tudi nemške FDP in eh, nobeden ni bil ravno navdušen nad rezultati avtomatične izmenjave podatkov. Mogoče bi eh, zato morali o tem eh, razmisliti. Imam pa še dopolnilno vprašanje. Eh, namreč dejali ste, da je veliko oviro predstavljala davčna tajnost. Zaradi tega niste mogli doseči več, ste dejali. Kaj pa register v okviru Evropske komisije? Eh, ali menite, da Evropska komisija ne bi ustrezno obravnavala davčne tajnosti ali pa sem vas narobe razumel. Poleg tega pa me zanima tudi, kako uh, je eh, z reformami, Eh, davčnega sistema. Imamo eh, države, eh, kot sta recimo Avstrija in pa Luksemburg, kjer naj bi obe državi določena sredstva zadržali, pri tem pa sta oškodovali vse druge države. Ali obstajajo tudi pogovori o reformi na tem področju? na tem področju. Potem pa še financiranje terorizma. Že pred nekaj časa in eh, o tem je bilo govora tudi v okviru G20, sem svet vprašal, ali, eh, ali obstaja izmenjava znotraj Evropske unije glede ukrepov eh, za boj proti finančnemu terorizmu. In svet eh, je odgovoril, da obstaja le izmenjava informacij med Evropsko komisijo in državami članicami. Evropska komisija je dejala, da obstaja izmenjava informacij le med državami članicami in v moji regiji so mi dejali, da izmenjave informacij sploh ni. Kaj je eh, torej, kakšno je torej dejansko eh, stanje in kaj nameravate storiti, da bi se izmenjava informacij izboljšala? Ja, najlepša hvala. Najprej nekaj glede centralnega registra. V direktivi za avtomatsko izmenjavo informacij. Ja, centralni register bo. Ampak želel sem izpostaviti predvsem to, da če bi komisija dobila imena individualnih eh, pogodb iz davčnih stališč, glede tega pa nismo dosegli dogovora. Komisija bo tako prijela samo anonimizirane informacije glede davčnih stališč. Eh, komisija sama se je pač strinjala s tem kompromisom. Veliko debat smo imeli glede tega, koliko in kako kakovostne informacije komisija potrebuje in v končni fazi se je komisija pač strinjala s kompromisom. Glede vprašanja državne pomoči, glede odločitev komisije, in sicer, da je v določenih primerjih prišlo do državne pomoči in zato treba zdaj vrniti, plačati nazaj. Ja, o tem razprava teče. Zdaj bom govoril kot predstavnik Luksemburga. V zvezi s tem se pogovarjamo s komisijo, kako naj bi ta mehanizem deloval. To je namreč primer brez precedensa. Veliko težav moramo razrešiti, ne samo kdo ne samo to, kdo, je, kdo bo končni koristnik eh, teh, teh vrnih sredstev državne pomoči, ampak kako bo to izvedeno. Tudi mi, kot država, smo se pritožili na to odločitev komisije, ampak kot verjetno veste, moramo odločitev komisije upoštevati in jo začeti izvajati um, kljub tej pritožbi. To je malce neposrečeno, ampak postopek je pač tak. Glede financiranja terorizma, pa nismo imeli nekih dokončnih, uh, konkluzivnih razprav glede tega. O tem smo se pogovarjali sicer na decembrskem ECOFINu. Francoska delegacija je pač zagovarjala, da bi morali delati v tej smeri, ampak vse skupaj, te, vse skupaj je izjemno kompleksno. Mislim, da ni nikakšne dokončne odločitve, zaenkrat glede tega saj jaz ne vem nič o tem. Mislim, da razprave že tečejo, žal dodatnih informacij nimam. Verjetno pa se bo to nadaljevalo pod nizozemskim predsedstvom. Hvala, Sven Giegel. Ja, en frohes novs, ja. Ja. Tudi jaz naj vam najprej zaželim srečno novo leto. Rad bi eh, se vam zahvalil za dobro sodelovanje z vašo službo eh, v okviru eh, trialoga glede statistike na področju plačilne bilance. Upam, da bo to vodilo v večjo preglednost. Tako bomo vedeli komu so bila namenjena sredstva za ulaganja in celoten postopek bomo lažje nadzorovali. Eh, veliko eh, je bilo doseženega na področju nadzora finančnih tokov in sicer tudi zahvaljujoč luksemburškemu predsedstvu. Rad bi spregovoril o zaključkih sveta glede davčnega eh, svežnja, ki bo sedaj predložen. Ali je svet razmislil eh, o tem, eh, da eh, se v prvem svežnju osredotoča predvsem na BEPS, pri tem pa pozablja na številne druge točke, ki jih je parlament zahteval v poročilu Niedermayer, pa tudi v drugih poročilih. In eh, zelo dobro vemo, kako zadeve potekajo, zelo težko bo to kasneje ponovno uvrstiti na dnevni red. Zakaj je eh, to samo omejevanje? Eh, odbor Ekon je obiskal tudi gospod Dijsselblum in dejal je, da ne želimo ukrepov, ki niso globalni ukrepi imamo notranji trg, kjer eh, mora biti sodelovanje izjemno dobro. In tukaj gre za institucionalno vprašanje, to je izpostavil že Markus Ferber. Evropski parlament je podal priporočila, eh, posredoval je prošnje. In eh, pri avtomatični izmenjavi informacij svet naših priporočil ni upošteval gre eh, pravzaprav eh, za zaušnico eh, medinstitucionalnemu sodelovanju. Torej, kako resno pravzaprav jemljete Evropski parlament pri obravnavi davčnih vprašanj, če ste pripravljeni kar tako pomesti z priporočili Evropskega parlamenta? Ja, hvala za vaše vprašanje. Najlepša hvala tudi za tisti pozitivni komentar, ki ste ga podali, vsekakor ga bom poslal tistim, ki so si ga zaslužili. Uh, bom posem odkrito in preprosto odgovoril na vaše vprašanje. Uh, zavedam se, da ste tule na parlamentu doživeli določene frustracije zaradi tega, ker ste podali določene predloge glede tega, kako bi morali ukrepati na področju davkov na splošno. Ne samo glede avtomatske izmenjave informacij, ampak na splošno. In teh predlogov potem nismo upoštevali. Ja. Ampak po drugi strani mora, se moramo zavedati dvojega. Prvo kot prvo, davčne zadeve, so v nacionalni pristojnosti, to je vprašanje suverenosti. Zato tudi v svetu potrebujete soglasje, tako da je posebno drugačna dinamika odločanja tam, glede davko, kot eh, v primerjavi z drugimi področji. No, temu moramo prišteti še to, da smo lansirali to inicijativo BEPS in da smo jo tudi uspeš, uspešno izpeljali. Tudi to je treba vzeti v zakup. Tako da uh, bi apeliral na vas in ja, morda boste menili, da to ni moja stvar, ampak mislim, da je v interesu Evropskega parlamenta, da še enkrat preuči svoje prioritete na področju davko. Zato, ker zdaj imamo BEPS. Tako da bi na glavo postavil to, to argumentacijo, ki ste jo predlagali vi. Če bi me pred eh, dvemi in pol leti vprašali, ali bomo dosegli rezultat glede BEPS-a, bi vam takrat odgovoril, ja, ampak bomo potrebovali 25 let in vsi tisti, ki so začeli s temi postopki, bodo že umrli do takrat. Ampak ogromno konsenza smo imeli. Tudi na G20 v Limi in Ankari smo imeli ogromno konsenza glede tega, prav tako sem se družil tiskovne konference na skupini G20 v Limi, ko smo napovedali, da smo dosegli skupni dogovor. Tam sem zastopal pač v Evropsko unijo, ampak to izpostavljam samo zato, ker je res osupljivo, koliko napredka smo storili na tem področju. Obdavčitev multinacionalk, ki poslujejo čezmejno, je postala prioriteta in to je odlično. Temu, te novi danosti se moramo prilagoditi in prilagoditi tudi skladno s tem svoje prioritete. V interesu Evropske unije je, da ne delamo sami na tem področju, na področju mednarodnih davkov. Zato bi vas posveril pri tem, da sprožamo dodatne inicijative, a, poleg teh, ki jih že imamo v BEPS-u. Tam imamo ogromno predlogov, več sto. In če bomo izpeljali vse to, bomo opravili ogromno dela, zlasti, če bomo te ukrepe sprejeli pravočasno. Najlepša hvala, Marko Zamin. Eh. Najlepša hvala, minister Gramenja in eh, srečno novo leto. V času luksemburškega predsedovanja Eh, ste si prizadevali za zaokrožitev eh, bančne eh, unije. Gre predvsem za izvajanje že sprejetih ukrepov v posameznih državah članicah. Vidimo, da prihaja v določenih državah zgolj do delnega izvajanja bančne unije. Eh, vidimo recimo, eh, kaj se dogaja v Italiji ali pa eh, na portugalskem. Rezultati so zaskrbujoči in pri tem se moramo zavedati, da gre tukaj le za majhen del evropskega bančnega sistema. Zatem se del bančne krize prenaša na davkoplačevalce. na ta način eh, je prišlo do izbruha eh, panike. Eh, to je Dragi zapisal že v pismu Almuni leta 2013. Poleg tega pa se spomnimo situacije na področju vlog varčevalnih vlog eh, davkoplačevalcev. Eh, tukaj gre za sistem eh, reševanja bank in sicer z centralno banko, ki deluje na povsem enak način kot vse centralne banke na svetu, kar je povsem neprimeren pristop. Zanima me, kako eh, naj bi danes eh, deloval popoln eh, evropski bančni sistem, če pa imamo centralno banko, ki ne deluje kot centralna banka. Velik del bančnega sistema največje države Evropske unije je izven sistema nadzora, kar pomeni, da stroške reševanja nosijo davkoplačevalci. Torej, kaj lahko poveste o evropskem bančnem sistemu. Guri. Hvala lepa za čestitke in hvala lepa tudi za zastavljeno vprašanje. Čeprav gre tukaj eh, bolj eh, za vprašanje, ki bi ga morali zastaviti kakšnemu profesorju. Mada, Mislim, da smo samo začeli z izgradnjo bančne unije, zlasti kar zadeva reševanje bank. Tudi enotni mehanizem za reševanje je začel veljati prej kot predvideno in mislim, da deluje razmeroma dobro. Zdaj zač, začenjajo veljati pravila za SRF. Dobro poznam vašo državo in dobro poznam situacijo teh štirih bank. In ja, zdaj smo v prehodni fazi, zaradi česar. Uh, je zelo nelagodna situacija, v kateri so se znašle te štiri banke. Nekatere zadeve, ki so bile možne pred bančno unijo, zdaj niso več možne in izvedljive. Tako da bi morali glede tega zadeve razložiti, jih dobro skomunicirati in se zavedati tudi tega, da smo v povojih bančne unije, tako rekoč. Vprašali ste me, kako bo izgledala prihodnost tu lahko samo ugibam. Imamo enoten organ za reševanje bank, ta je zdaj bil vzpostavljen, prosil je za to varovalko. Na to vprašanje sem odgovoril že prej in dobro je, da imamo te uh, varovalke, sicer nacionalne, ampak vse najboljše kot nič. Bančno unija je izjemno ambiciozen projekt. In zato, ker imamo enoten sistem nadzora, lahko bolj verodostojno ocenimo, kakšen, kako zdrava je bilanca bank v Evropski uniji. To je bil prvi korak kredibilnost eh, naših bank, na ta način eh, bolje ocenimo. Prav tako imamo skupno, um, skupni sistem, skupni sistem za reševanje bank, ki ga moramo um, postopoma napolniti in na ta način bomo zagotovili še višjo stopno kredibilnosti bančnemu sektorju Evropske unije. Našplosno gledano je to velika izboljšava Seveda obstajajo v sistemu še določene šibkosti in čas bo pokazal, ali je sistem dovolj dober in dovolj hiter, dovolj odziv. Na določenih situacijah se treba namreč hitro odzvati. Dvomi seveda obstaja, ampak predlagam, da sistemu pustimo priložnost. Najlepša hvala, Bernard Mono. Bonjour, monsieur le président. Je voudrais Hvala, gospod predsednik. Glede davčnih stališč eh, imamo vprašanje vaša država sta za Irsko in Nizozemsko, da so, so tri države, ki so najbolj prijazne, tako rekoč, kar zadeva obdavčevanje multinacionalk. Verjetno ste a, prebrali tudi poročila a, odbora Taksud. Zanima me, ali nanamate, nameravate v Luksemburgu končati s temi um, abuzivnimi praksami? Kako lahko predstavljate ECOFIN-u in kako lahko potem um, nasprotujete odločitvi komisije glede Fiat-a in nasprotujete um, preiskave glede McDonald's-a? Svet se je tudi zavezal k temu, da boste začeli izvajati priporočila OECD, ampak 12 let po tej zavezi se ni zgodilo še nič. Torej, zakaj sploh imamo Evropsko uh, unijo po vašem. Gospod Sapa in Šablo so leta 2014 podpisali pismo za Evropsko komisijo, kjer so um, prosili za direktivo proti BEPS, proti BEPS anti BEPS, tako rekoč. Zanima me, zakaj niste storili vse, kar bi lahko zato, da bi komisija pravočasno sprejela in potrdila to uh, zakonodajno inicijativo. Najlepša hvala za vprašanje, pravi minister. Najprej bom odgovoril na zadnje vprašanje. Mislim, da smo v zadnjih šestih mesecih opravili odlično delo in pripravili teren za to, da bo komisija um, ob izteku januarja predlagala direktivo anti-BEPS. Uspelo nam je sprejeti skupne sklepe glede tega področja. Če bi me pred šestimi meseci vprašali, ali mislim, da bo januarja možno uh, predstaviti to vrstne sklepe, bi rekel, da bi, da bi bilo to 50-50. Ampak zdaj mislim, da nam je uspelo in to je dobro. Postavili pa smo, ste mi tudi vprašanje kot luksemburškemu eh, ministru za finance. 1. januarja 2015 smo uvedli nov postopek za davčna stališča. Ne bom se spuščal v podrobnosti, zato ker lahko to um, preberete v luksemburški zakonodaji. Zadeva je posebno transparentna mi smo vedno spoštovali pravila Evropske, Evropske unije in s to prakso nameravamo tudi nadaljevati, tudi ko se bodo ta pravila spreminjala. V devetih mesecih nam je uspelo doseči dogovor glede um, avtomatične izmenjave davčnih stališč in Evropa je pod Lukš, luksemburškim predsedstvom naredila velik skok naprej, tako rekoč. Glede odločitve komisije o Fiatu pa smo vložili pritožbo eh, na prvostopensko sodišče Evropske um, unije, zato ker se ne strinjamo z argumentacijo komisije glede tega, kako smo mi izvajali pravila za transferne cene. Zato gre pač v tem primeru. Ampak prepričani smo, torej mi smo prepričani, da smo na pravilen način izvajali pravila glede transfernih cen in da je komisija tolmačila ta pravila na inovativen način, tako rekoč. In mi se ne strinjamo z njihovim tolmačenjem obstoječih pravil. To je edini razlog, zakaj smo se pritožili. In kot drugo, komisija ni dokazala selektivnosti pri izvajanju pravil. Ampak, če naj imamo državno pomoč, mora biti ta državna pomoč eh, selektivno podeljena enemu podjetju in to pomoč potem zavrnete drugemu podjetju. Samo na ta način lahko imate državno pomoč. Ampak komisija tega, te, tega elementa selektivnosti ni dokazala. Je pa to ključen element, ko ugotavljamo, ali je prišlo do državne pomoči. Mislim, da imamo pač dobre pravne argumente za to pritožbo pritožbeni postopek je tam zato, da pač vsaka država članica pove svoje mnenje in to je posem skladno s pravom skupnosti. Najlepša hvala. Nina Džil? Ne. Danuta Hübner. Um, just... Najlepša hvala. Gospod minister, dve zadeve bi želeli omeniti. Prva je povezana s tem, da je svet upravnikov SMA-ja septembra se odločil, da bo finaliziral postopek za vzpostavitev te možnosti, da bi imeli neposredno dokapitalizacijo oziroma inštrument za to. Nekaj let smo potrebovali za to odločitev in, čeprav razumemo, bomo zdaj imeli imeti še eno možnost, da se nadaljuje posredna dokapitalizacija preko posojil držav članic v SM. Poleg tega bomo imeli še um, neposredno dokapitalizacijo. Ne? Pravna forma tega je izjemno kompleksna. Ne vem, če smo to dali nov medvladni sporazum že obstoječim znotraj e SM. Oziroma izhajamo samo iz že obstoječega medvladnega dogovora za e SM. Vse skupaj je izjemno kompleksno, ta inštrument. Samo če poskušamo razumeti, kako bo se skupaj delovalo. In zato imam vprašanje glede tega. Kako, kakšno je vaše mnenje glede tega instrumenta, kakšno vlogo naj bi imel? Prav tako me zanima, kako je to povezano s bodočimi reformami EMU-ja. Kje vidite mesto SM-ja v bodoči strukturi EMU-ja? Drugo vprašanje pa je povezano s tem dobro znanim dejstvom, da zdaj imamo več eh, medvladnih dogovorov, ki temelijo na mednarodnem pravu znotraj te arhitekture EMU-ja. In verjetno bomo morali prej ali slej vse vključiti v pravni okvir za EMU, ampak eh, pri nekaterih sporazumih pač predvidevamo, da ne bi se hitro vključili za fiskalni sporazum. Um, tam tega naj bi uh, vključili že na sredi leta 2017, tako da nekdo mora pripravljati to delo. In vprašanje imam za to, ali se kjerkoli na svedu razmišlja o tem, da bi se te medvladne in mednacionalne sporazume čim hitreje vključilo v ta okvir. Prav tako pa me zanima, kaj pričakujete v prihodnosti. Boste um, računate, da se bodo sprejeli novi meddržavni sporazumi, zato da bi poglobili EMU ali oziroma vse skupaj temeljili na pogodbi? Oziroma, ali bomo še naprej nadaljevali po poti mednarodnega prava in za medvladnim sodelovanjem? So Uh, predict the future. Ja, tudi tu me nekako prosite naj povem, kakšna bo prihodnost. To ni preprosto, vedno imate vsaj 50-odstotne možnosti, da se zmotite. No, ampak kljub vsemu ste mi postavili vprašanje glede te nove tendence, da se podpisuje vedno več medladnih eh, sporazumov. To je izhod v skrajni Siriji, ultimaracijo, kot pravijo v latinščini, kot pač nekih zadev ni moč rešiti zaradi pravnih okvirov, ki obstajajo v določenih državah članicah. Kar zadeva evropsko integracijo, je to po mojem mnenju slabo, zato ker na ta način priznavamo, da ne moremo določenih zadev rešiti v okviru EU-ja zaradi pravnih ali pa političnih razlogov. Ampak ta novost, da imamo mednarodne konvencije, ki se potem naložijo na že obstoječe pravne okvire, pa je neka noviteta in mislim, da vsi pravniki se še ne zavedajo, kakšne bodo dolgoročne posledice tega. Vaš eh, komentar je bil tako zelo na mestu, zelo moder. Komisija kot varoh pogodb bi morala preučiti, kako bo, se bodo ti medvladni dogovori vklopili za evropsko uh, zakonodajo. Ampak mislim, da je vseeno medvladni dogovor bolje kot pa nič. Je to sicer pragmatična rešitev? pri kateri pa moramo zagotoviti, da so rešitve pravno gledano vodotesne. Glede SMA pa samo dva komentarja. Ta institucija je bila na trgu zelo hitro, zelo učinkovita. Videli smo, kako je e SM z levo roko tako lahko pritegnila kapital. A, ta inštitucija se je in, in, in, financirala z zelo nizkimi stroški, a, zelo profesionalno jo, z njo upravljajo in ima pod svojo tekterko zdaj ogromno denarja. Tako da mislim, da je e SM idealna varovalka za Evropsko unijo. Tako da mislim, da a, moramo biti pozitivni glede e SMB. Tudi vi niste bili negativni, ja, to sem razumel, ampak. A, mislim, da lahko pač odkrito povemo, da je bil SM v zgodbo o uspehu. Najlepša hvala, Nina Džil. Najlepša hvala. 15. julija ste v tem odboru predstavili svoje eh, prioritete, ampak eh, pozabili eh, ste umeniti eh, sklade eh, za trg denarja, ampak ko smo vas potem povprašali, ste dejali, da ste najbrž zgolj pozabili, ampak ne vem, če to ni bilo namerno. Namreč niste sprejeli nobene pobude, da bi prišlo do napredka. Predlog komisije obravnavamo že več kot dve leti in zaradi eh, pomankanja napredka eh, je eh, ta eh, predlog, ima ta predlog sedaj rekord in mislim, da je to nespremljivo. Evropska unija ima mednarodne zaveze in vse države so zagotovile, da njihovi trgi ustrezno delujejo, ampak v Evropski uniji tega nismo storili in mislim, da je bila eh, to pravzaprav eh, vaša eh, naloga. Denarni trgi so tisto področje, kjer bi lahko prišlo do naslednje finančne krize. Prepričana sem, da to nima upravka z interesi vaše države, kljub temu pa to predstavlja veliko škodo za Evropsko unijo in uh, E, to je omajalo tudi zaupanje vse evropske inštitucije. Torej upam, da bo nizozemsko predsedstvo e, pokazalo odgovoren odnos e, in da bo poskrbelo za dovolj politične volje za sprejem sporazuma znotraj Evropskega sveta in tudi z Evropskim parlamentom. Ali lahko kaj več poveste o tem? Najlepša hvala, da ste dopustili vsaj eh, možnost, da tega nisem storil eh, namerno. Eh, namreč zelo dejavni smo bili v ozadju in skušali smo najti kompromis, ampak nažalost nismo bili uspešni. Dejali ste, da to direktivo že izjemno dolgo obravnavamo. Prav imate tudi direktiva o kazalnikih, o kriterijih je bila direktiva, ki smo jo predvsej dolgo obravnavali, ampak tukaj smo dosegli eh, sporazum. Torej ne morete dejati, da ravno nismo bili dejavni. Eh, kar zadeva direktivo o denarnih eh, trgih, naj poudarim, da je tu kar nekaj točk, ki jih je potrebno izpostaviti. Če bi. Uh, nekaj točk eh, izključili iz eh, trga Evropske unije, kot eh, si to nekateri želijo, potem bi 500 milijard evrov zapustilo Evropsko unijo. To ni ravno pametna poteza v trenutku, ko imamo pobudo za kapitalsko unijo, ko želimo spostaviti učinkovit uh, trg v Evropski uniji. Poleg tega pa imamo tudi Junkarjev načrt, ki eh, želi 300 milijard vlagan v infrastrukturo. To je zelo ambiciozen načrt v povezavi z kapitalsko unijo. Torej, direktiva o denarnih trgih je bila zasnovana v času, ko eh, teh drugih projektov še ni bilo. Torej, Tukaj gre za dva različna eh, cilja. To ne pojasnjuje vsega, ampak eh, pojasnjuje eh, vsaj del zastavljenih vprašanj. Številni so našli sporozum na tem področju, mi pa tega nismo uspeli storiti. Želim pa nizozemskemu predsedstvu vso srečo pri obravnavi te direktive. Gospod minister, to je razprava, ki bi morala potekati v okviru usklajevalnega postopka in vem, da ni bilo formalne razprave v delovni skupini. Hvala lepa. Gunnar Hokmark. Najlepša hvala. Gospod eh, minister in hvala lepa da ste prišli k nam. Bojim eh, se, da ne bomo mogli pričeti z eh, pogajanji o eh, reformi bančne strukture. Upam, da nam bo to uspelo v času nizozemskega predsedstva, medtem pa bi vam rad zastavil vprašanje. Če si ogledate rezultate eh, vašega predsedovanja, lahko prosim poveste, eh, kaj še manjka na področju zagotavljanja stabilnosti bančnega sektorja v Evropski uniji. In še drugo vprašanje, ki ni neposredno povezano eh, z tem. Veliko je govora o paktu stabilnosti in eh, veliko preložitev je bilo odobrenih za države članice, da bi izpolnile eh, svoje kriterije. Ali se s tem verodostojnost pakta stabilnosti krepi? In še tretje vprašanje, ki pa je izjemno kratko. Eh, glede na težave pri uvedbi davka na finančne eh, transakcije, Mislim, eh, da ne bomo pridobili več sredstev, če bomo obdavčevali tiste, ki želijo vlagati eh, v Evropsko unijo. No, začel bom z zadnjim vprašanjem. Zelo težko je izvesti eh, kvalitativno analizo davka na finančne transakcije ki ga moja država ne podpira. Torej, zelo uljudno eh, poslušamo to, eh, kar eh, nam nenehno predstavljajo. Jaz menim, da je davek na finančne transakcije slab za Evropo in to je bilo uradno stališče Luksemburga že od začetka, kajti finančni trgi Evropske unije bi s tem postali manj privlačni kot drugi svetovni trgi. In Prepričan sem, eh, da eh, bi eh, se hitro našli načini, da se tem davkom izognemo. Vem, da bi bilo do kratkoročnih koristi, vem, da bi prišlo do kratkoročnih koristi, ampak dolgoročni učinek bi bil negativen. Naslednje vprašanje, ali se je pakt stabilnosti ukrepil v zadnjih šestih mesecih ali pa v zadnjem letu, če si ogledate številke, potem lahko vidite, da se zagotovo in počasi vse države članice eh, premikajo eh, k dosegi ciljev v paktu stabilnosti ko gre za razmerja in zastavljene kriterije in tako naprej. Usporedno pa vidimo, da se krepijo tudi gospodarstva držav članic in to je mogoče tukaj ključnega pomena. Tisti, ki jim pakt stabilnosti in rasti ni všeč, vem, da je kar nekaj držav članic, ki jim pakt stabilnosti in rasti ni všeč, ampak so ga podpisale. Ampak vidimo lahko, eh, da se primankljaj zmanjšuje in da eh, se možnosti eh, za gospodarsko rast krepijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da zdrave finance ne omejujejo rasti in pa ustvarjanje novih delovnih mest. Potrebujemo strukturne reforme v dolgoročnem pogledu, zato da bi eh, naše gospodarstvo postalo konkurenčno. In Mario Draghi kar naprej ponavlja, eh, da je bila politika eh, kvalitativnega lajšanja, ki je bila uvedena pred nekaj meseci, uvedena z določenim namenom in sicer, da, nas, eh, da nam pomaga, da se izkopljemo iz najhujše finančne krize po drugi svetovni vojni. Ampak eh, ta ukrep sam po sebi ne predstavlja rešitve. Gre eh, za dopolniln ukrep, ki ga morajo spremljati strukturne reforme. In če ne bomo izvedli strukturnih reform v povezavi z monetarno politiko, potem Ne moremo biti prepričani, da bodo naša gospodarstva rastla v prihodnosti. Tukaj ne gre za izpolnitev kriterijev pakta stabilnosti in rasti, gre preprosto za reforme, ki so potrebne za ustvarjanje rasti. No, uh, reči moram le, da v Luksemburgu najdete izjemno elegantne rešitve. Hvala lepa. Eliza Ferreira, najlepša hvala. Še enkrat sem prejela besedo v imenu eh, kolega Deplenka in sedaj eh, bi rada spregovorila o eh, drugem vprašanju. In sicer gre za uvedbo novega tolmačenja načela prožnosti v okviru pakta stabilnosti in rasti. Evropska komisija je predstavila eh, svoj pogled na eh, upravljanje zakonodaje, ampak svet eh, je predstavil boljši način za tolmačenje te prožnosti. In sicer besedilo, ki sta ga pripravila so zakonodajalca in sicer Evropski parlament in Evropski eh, svet. Govorim o dvojčku in šestorčku. Eh, mislim, da, mislim, da gre za razmeroma čudno eh, reformo, vsaj z našega vidika. Gre za tolmačenje prožnosti glede na eh, časovno obdobje, v eh, katerem eh, se še zmeraj preveč osredotočamo na popravke. Moje drugo vprašanje in ne želim ponavljati tega, kar je bilo že povedano, ampak zanima me, Kakšni so zaključki po načelu minimalnega obdavčevanja in eh, kaj lahko poveste o poročanju eh, glede na eh, posamezne države. Tukaj je parlament dobil podporo za svoj predlog. Hvala lepa za vaš prejšnji odgovor, ampak če pravite, da se je svet javno opredelil glede določenega vprašanja, potem pa se je politično stališče spremenilo, ne vzbuja ravno zaupanja v Evropski svet. Torej, eh, bolje je, eh, da te eh, skrbi obdržite zase. Najlepša hvala. Strinjam se z tem, kar ste povedali in posredoval bom vaše mnenje svetu. Glede vpraš določenih vprašanj, ki se nanašajo na načelo prožnosti. Ustrajali ste pri poročanju glede na posamezne države in reči moram, da sem bil presenečen in da sem še zmeraj presenečen. zaradi eh, vašega mnenja glede avtomatske izmenjave podatkov. Zagotovo nisem pričakoval eh, toliko kritik na uh, ta uh, dokument, ki po mojem predstavlja uh, pravi uh, preobrat na tem področju. Ampak posredoval bom vaše mnenje svojim kolegom v svetu, kar zadeva poročanje za specifične države. Naj povem, da smo imeli razprave na to temo in Evropska komisija mislim, da bo razmeroma kmalo pripravila besedilo na to temo. Pri tem pa je potrebno upoštevati eh, tudi eh, mnenje G20 in pa OECD gotoviti moramo, kako eh, lahko uskladimo mnenje Evropske unije in G20 ter OECD. Dokument OECD bo kmalo podpisan in kmalo bo stopil tudi v veljavo in zato mislim, eh, da eh, je dobro, da se bo komisija kmalo odzvala na to besedilo. S tem bom zaključil in rečem vam lahko le še, da bom posredoval vaša sporočila naprej. Hvala lepa, Pablo Salba. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ministro, si... Najlepša hvala, gospod minister. Um, na začetku bi se vam zahvalil za dobro delo, ki ste ga opravili v zadnjih šestih mesecih. Vem, da je bilo vse skupaj izjemno uh, zakomplicirano dobro. Delo ste dosegli zlasti na področju listinjina. Uh, zdaj imamo pač uh, predlagan uh, sistem za listinjenje na evropski ravni, na ta način pa smo naredili prvi korak um, naproti evropskemu um, trgu za um, kredit. Strinjam se z vami glede tega, kako pomemben je ta projekt uh, evropskega kapitalskega trga, ki bo uh, gotovo pomen, pomenil zagon za evropsko gospodarsko rast. Sam sem bil pričevali tudi glede enega zakonodajnega dosjeja, glede um, kapitala v bankah in zanima me, katero so glavne točke na področju istinina in mm, zanima me, na kaj naj bi se mi kot parlament morali osredotočiti v naslednjih nekaj mesecih. Hvala. Vsa vaša vprašanja se nanašajo na kapitalsko unijo. Mislim, eh, da je šlo za posrečeno izbiro Evropske komisije, eh, ki se je najprej odločila za dve eh, direktive in sicer lisninjanje in pa prospektus. Kaj te? obe direktivi boste zagotovili, da lahko pritegnemo več kapitala v Evropsko unijo. In na ta način bomo lahko zagotovili tudi boljši pretok kapitala znotraj Evropske unije. Upamo, da bo s tem eh, na voljo več kapitala eh, podjetjem, še prav posebej majhnim in srednje velikim podjetjem. In mislim, eh, da je to eh, glavni cilj kapitalske unije, eh, ki jo želi zasnovati Evropska komisija. In mislim, da je ta postopni pristop pravilen. Kot sem dejal v svojem uvodu, bi lahko čez devet tednov dosegli politični sporazum glede listninjanja nizozemski kolegi, ki bodo prevzeli oziroma ki so prevzeli predsedovanje, eh, so dejali, da si bodo eh, močno zauzemali tudi za eh, premik na področju direktive o prospekti. Na ta način bomo okrepili konkurenčnost Evropske unije. Zastavili ste tudi vprašanje o e, kapitalskih razmerjih. E, potrebno bo spremljati e, situacijo glede slabih posojil, glede nedonosnih posojil znotraj Evropske unije v prihodnih letih. To je prva točka. Druga točka pa je vprašanje, kako bo delovala kapitalska unija. Smo na samem začetku poti in zato bi morali biti zelo. Eh, previdni, ne smemo delovati preuranjeno. Če eh, se bodo udejanile napovedi rasti za letošnje leto, potem eh, kratkoročno gledano ne potrebujemo dodatnih ukrepov. Seveda pa gre tukaj za splošno izjavo, kaj se bo zgodilo v posameznih državah, eh, je spet drugo vprašanje, ki si ga je potrebno tudi ločeno ogledati. Ampak mislim, da imamo na voljo vse potrebne instrumente. Najlepša hvala in še zadnja prvonč peres. Hvala lepa, gospod eh, predsednik in srečno novo leto vsem. Gospod eh, predsednik Ekofina. Seveda odgovorili ste gospodu De Mazijo in gospodu eh, Zalvi in sicer na temo listninjenja. Eh, dejali ste, eh, da je dobro, da je Evropska komisija predlagala, da bi prioritetno obravnavali določene dele te zakonodaje, kjer bo lažje doseči sporazum. Eh, dejali ste tudi, da želite, da bi čim prej dosegli napredek eh, na eh, področju direktive o prospektih. Ampak tukaj gre za zelo pomemben projekt, za projekt kapitalske unije. In ne zdi se mi dobro, da dajemo prednost lažje rešljivim zadevam potrebno se je osredotočiti na tisto, kar najbolj zanima uh, trg. Za kapitalsko unijo eh, se skriva prepričanje, da uh, bi eh, lahko zagotavljanje prednosti eh, na trgu zagotovilo eh, dodatna ulaganja. Pričakovanja so eh, razmeroma majhna. Izven Evropske unije eh, pripravljajo gospodarske analize, eh, ki pravijo, da potrebujemo javno podporo, če želimo ponovno zagnati ulaganja torej presenečena sem nad vašim načinom eh, razmišljanja in sicer, eh, da Evropski parlament eh, ovira napredek na področju lesninjanja, kajti vemo, da postopek ni dober. Evropski svet je zavlačeval pri številnih direktivah, kolega je recimo vsega, omenil eh, direktivo o denarnih trgih. Zato mislim, da eh, je ta obtožba posem neprimerna. Poleg tega eh, pa mislim, da je izbiranje posameznih delov kapitalske unije napačen pristop. Moje vprašanje presega zgolj pristojnosti vašega predsedovanja. Zanima me, ali obstaja povezava med bančno unijo, kapitalsko unijo in pa eh, davčno unijo ali uh, imate eh, pristop, ja, vzpostavimo kapitalsko unijo in potem bomo videli, kaj bo uh, z davčno sposobnostjo. Ali pa imate pristop, uh, ja, če želimo kapitalsko unijo, potrebujemo tudi uh, določene davčne ukrepe. Uh, Nikakor nisem obsodil Evropskega parlamenta, da zavlačuje eh, z postopkom lisninjanja. Dejal sem eh, le, da se je potrebno hitro odzvati, nič več eh, nisem želel povedati. Lisninjanje in pa direktiva o prospektih sta dva ukrepa, ki bosta okrepila kapitalsko unijo in ki bosta olajšala dostop eh, do eh, financiranja za eh, majhna in srednje velika podjetja. Ni dovolj ulagan v Evropski uniji in res je, da tukaj ne gre zgolj za pomankanje likvidnosti, kajti likvidnost na trgih že imamo. To, kar manjka, je zaupanje, zaupanje naših podjetnikov, ki bi bili pripravljeni ulagati v prihodnost. In eh, sicer zakaj? Zaradi tega, eh, ker eh, ni napovedane rasti v Evropski uniji in zato vlagatelji raje vlagajo druge. Ampak mislim, da se bo to kmalo spremenilo. Mislim, da bodo podjetniki ponovno zaupali v vlaganja v Evropski uniji vlagatelji eh, ne vlagajo zaradi nizkih pričakovanj, zaradi tega, ker je likvidnost na trgu previsaka in eh, zato eh, ni velikih pričakovanj glede dobička. Zaradi tega potrebujemo strukturne reforme. Le na ta način bomo konkurenčni, tekmovali bomo lahko z tujimi trgi. In uh, zato potrebujemo seveda tudi ustrezno politiko. Been, uh, Najlepša hvala. To je bila zelo uh, koristna in dobra razprava. Hvala lepa, Pierre, da si prišel k nam. Hvala lepa za sodelovanje. Hvala lepa za uspeh, eh, ki smo ga uh, dosegli na številnih področjih. Veselimo se že uh, konkretnih potez na področju denarnega trga. Eh, tekom prihodnega predsedovanja. Eh, imamo eh, seveda različna mnenja glede davčnih stališč. Treba bo najti sporazum v svetu in nasplošno lahko rečem, da je bilo naše sodelovanje izjemno dobro. Najlepša hvala. Hvala lepa, Roberto. Tudi jaz bi se vam rad vsem zahvalil za to razpravo. Zahvaljujem pa se eh, tudi za vse stike z posamezniki v eh, zadnjih petih, šestih mesecih. Eh, če boste prišli v Luksemburg in če se boste ponovno želeli pogovarjati z mano, me le pokličite. Z veseljem se bom odzval vašemu povabilu. Najlepša hvala. So let's move uh, yeah. okay. to. Nadaljujemo s četrto točko na dnevnem redu. Pozdravljam gospoda Hogarvorsta in gospoda Prado, ki sta obiskala naš odbor Ekon kot uh, predsednik uprave za mednarodne računovodske standarde in gospod Prada kot predsednik fundacije MSRP. Gre za organizacijo, ki se ukvarja z mednarodnimi računovodskimi standardi. Gospod Hoverwurst je danes prvi z nami kot predsednik IFRS, prej pa je deloval kot minister v nizozemski vladi. Veseli smo, da ste z nami in eh, veselimo se zanimive razprave, predvsem glede IFRS 9. Ta standard je zelo pomemben za naše delo. Vem pa, da se boste dotaknili tudi drugih rele, relevantnih vprašanj, ko gre naprimer za zavarovanje, povezovanje zavarovanja in listinjenja in eh, drugih vprašanj eh, v skladu z vašim mandatom. Hvala torej, da ste z nami. Sedaj pa vam predajam besedo. You, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Z Mišelom Prada smo vam zelo hvaležna, da ste naju povabili tako zgodaj leta 2016. Leto 2016 bo zelo pomembno leto z vidika računovodenja in zdi se mi dobro, da pravočasno izmenjamo mnenja z odborom. V svojih uvodnih pripombah se bom najprej osredotočil na IFRS 9, na prihajajoči standard glede najema. Govoril bom tudi o zavarovanju in konceptualnem okviru. Gospod Prada je predsednik skrbnikov fundacije MSRP in je pripravljen podati odgovore na vprašanje glede našega upravljanja. Naj začnem z IFRS 9. Tu gre za uvedbo modela glede kreditnih izgub. To je najpomembnejši element, ki predstavlja spremembo v primerjavi s trenutnim standardom. Večina držav v Evropski uniji meni, da je ta novi model velika izboljšava. Ta model bo privedel do bolj pravočasnega priznavanja neizogibnih izgub. Tako bo bankam teže skriti problematična posojila v lastnih bilancah. Obenem pa standard ni preobsežen in ne zahteva, da bi banke zabeležile morebitne velike izgube vnaprej. Vseeno pa bomo zagotovili, mm, da se bodo banke izogibale tveganim dolgoročnim posojilom. Tako bomo prek IFRS 9 zagotavljali finančno stabilnost, mm, predvsem s pomočjo ECB in EBA. S tem se odzivamo tudi na zahteve G20. In kot ste dejali, je to pozitivno tudi za zaščito vlagateljev. Prav tako sem prepričan, da bo standard eh, privedel do gospodarske rasti. Zakaj? Banke bodo namreč prisiljene, da mm, hitreje počistijo z posojili mm, navideznim podjetjem, kot to počnejo sedaj. Tako bo na voljo več kreditov eh, za bolj zdrava podjetja, ki omogočajo priložnosti za rast. Zato menim, da bo IFRS 9 zagotovil varnejšo, varnejši in bolj odporen evropski finančni sistem. Spregovoril pa bom še o prihajajočem standardu glede zakupa, ki bo začel veljati po jutrišnjem. Trenutno posod po svetu najdemo 3 milijarde evrov zakupa, predvsem, ko gre za letalsko industrijo, um, prodajo na drobno in um, transport uh, tovora. Več kot 85 odstotkov tovrstnih najemov se, ob, se obravnava kot operativni najemi in se jih zaradi tega ne beleži v bilančnih izkazih. Trenutno računovodenje torej ne odraža dejanske ekonomske dejavnosti. Operativni najemi seboj prinašajo prava tveganja med finančno krizo je prišlo tudi do spremembe v dobavnih verigah in številna podjetja so bankrotirala zaradi tega, ker niso bila sposobna se prilagoditi gospodarski realnosti. Tako da so morala zabeležiti velike operativne izgube. In eh, ta podjetja so imela zavojujoče velike bilance. In videli smo tudi bilančne izkaze, ki v katerih so bile obveznosti 66 krat više od dolgov, ki so bili zabeleženi v bilančnih izkazih. Poleg tega bomo prek tovrstnega računovodenja izboljšali primerljivo. Naprimer, ko gre za velike letalske prevoznike, kot so naprimer Emirates ki um, večinoma najema svoja letala. Um, to podjetje posluje drugače, kakor pa naprimer Germanwings, ki kupi večino svoje flote. Tako da ni enakega konkurenčnega, enakih konkurenčnih pogojev za obe podjetji. Tako da bomo prek novega standarda zagotovili ustrezno beleženje sredstev in obveznosti. Tako bomo bolje odražali dejavno ekonomsko stanje. Te spremembe verjetno seveda ne bodo najbolj popularne. Uh, Računovodske spremembe so pogosto kontroverzne in eh, seboj prinašajo opozorila glede negativnih gospodarskih učinkov in stroškov, ki jih prinašajo spremembe sistema. Preučili bomo vsa to vrstna tveganja in objavili bomo oceno učinka, zelo podrobno oceno pri pričakovanega učinka novega standarda. Naš sklep je, da so tveganja in stroški povezani z novim standardom o najemu razumni. IFRS 16 ne bo privedal eh, do tega, da bodo podjetja bankrotirala. Na voljo bo več financiranja za vzdržna podjetja. Prav tako bo za podjetja bolj privlačno, da zakupijo eh, sredstva in s tem ne prevzamejo celotnega tveganja, ki bi jih prineslo lasništvo nad to vrstnimi sredstvi. Čeprav bodo kozmetične prednosti trenutnega računovodanja glede zakupa izginile, se nam zdi, da so realni gospodarski učinki nove ureditve mm, koristni. Seveda ne želimo zanikati, da bo ta sprememba prinesla seboj tudi določene stroške, vendar se trudimo, da bi bili ti stroški minimalni. Naprimer, ne bomo zahtevali od podjetij, da priznavajo mm, sredstva in obveznosti, ko gre za kratkoročne eh, zakupe ali pa najeme majhnih urednosti. To bo koristilo predvsem malim podjetjem. Če povzamem, pričakujemo, da bodo koristi, ki jih bo prinesel nov standard glede najema, privedli več koristi kot stroškov. Tako bodo vlagatelji bolj eh, obveščeni o možnosti najema in eh, tako se bo do uprave tudi laže odročale bodi si za lastništvo ali za najem. Prav tako bo razporoditev kapitalskih sredstev boljša, kar bo prineslo tudi gospodarsko rast. Naj spregovorim še o zavarovanju. Veliko ste govorili o mm, solventnosti dve v okviru tega parlamenta in vsi vemo, kako zelo pomembno je to vprašanje. Pričakujemo, da se bodo razprave končale k malu in da bo prišlo do objave standarda glede zavarovanja že v letošnjem letu. Pomembnost tega standarda ne gre podcenjevati. Sektor zavarovanja je zelo pomemben sektor in se bolj prinaša resna sistematična tveganja ta tveganja so v trenutnem kontekstu nenehno nizkih eh, obrestnih mer še toliko večja. Na, Japan, na japonskem eh, so številna zavarovalna podjetja bankrotirala zaradi izredno nizkih obrestnih mer. Danes je stanje na področju z mm, računovodenja pri zavarovanju zelo zavarujoče. Ni pravega globalnega standarda in prakse po svetu so zelo različne tako da so nekatere informacije, ki jih lahko dobimo, preprosto napačne. Tudi stopnje napake pri zavarovalniških podjetjih v Evropski uniji je zelo velika. Pred nekaj leti so bile obrestne merje še vedno 5 ali 6 odstotkov in danes eh, se še vedno uporablja za izračun takratne obrestne mere za današnje izračune in rezultat je ta, da vlagatelji dobijo zavajoče informacije, uh, in zaradi tega so tudi obrestne mere blizu ničle ali celo negativne. Naš standard bo temeljil na trenutnih eh, meritvah in bo bolje odražal trenutno gospodarsko stanje. Čeprav odstaja splošen konsens glede splošnega načela, pa je področje zavarovančna zelo kompleksno in treba je nameniti veliko časa reševanju računovodskih vprašanj. Ko namreč razrešite eno vprašanje glede računovodenja na področju zavarovalništva, se hitro pojavijo še druge države. Rezultat eh, je ta, da bo tudi novi standard um, začel veljati veliko kasneje kot IFRS 9. Ker pa sta ta standard in standard IFRS 9 zelo pomembna za industrijo in ker sta povezana, pa vemo, da bo zaradi tega prišlo tudi do težav za industrijo. Predlagali smo mm, možno rešitev za to težavo, ki predvideva odločitev if, uvedbe IFRS 9 eh, za podjetja, ki se ukvarjajo samo z zavarovalništvom. Za podjetja, ki se ukvarjajo tako z manjšimi storitvami kot eh, zavarovalništvom, pa bomo mm, omogočili posebno obravnava prek tako imenovanega pristopa prekrivanja. Uh, Svoje predloge pa bomo predložili še pravi čas, veliko pred začetkom poletja, tako da bodo imeli akteri dovolj časa za preučitev. Na koncu bi podal še nekaj komentarjev glede konceptualnega okvira. V letu 2016 želimo objaviti novo verzijo konceptualnega okvira, ki je, kot veste, zbirka krovnih načel, ki vodijo naše določanje standardov. Med najpomembnejšimi vprašanji, ki jih izpostavljamo v okviru, sta dve vprašanji še posebej zanimivi za evropske deležnike. In sicer tu gre za natančnost in za upravljanje. V naš eh, konceptualni okvir smo mm, uvedli tudi načelo iskrenosti. Uh, Menimo namreč, da je treba postopati zelo previdno v trenutnem kontekstu. Menimo, da bo to načelo odvračalo od eh, tega, da bi podjetja prenapihnila svoje dobičke in eh, napačno navajala svoje obveznosti. Prav tako bomo izpostavili koncept upravljanja. Zagotovili bomo, da udeleženci na trgu lahko predvidijo prihodne mm, finančne tokove. Finančno poročanje pa je seveda tu tudi zato, da bi omogočalo boljše upravljanje podjetij in sredstev posameznega podjetja. Stewardship, torej upravljanje, je pomemben nov element uh, našega pristopa. To je osrednji cilj našega računovodskega standarda in to bo izpostavljeno v novem konceptualnem okviru. Predsednik, s tem sem zaključil svojimi uvodnimi izjavami, pa, se pa že veselim morbitnih vprašanj. Najlepša hvala. Veliko relevantnih vprašanj ste omenili. Najprej pa dobi besedo gospod Stoloja. Mr. Chairman. And, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. In uh, rad bi pozdravil gospoda Prado, ki je predsednik fundacije IFRS in uh, gospoda Huhrvosta, ki je bil podpredsednik ECB. Tako da najlepša hvala, da ste danes z nami. Dve vprašanje imam. Eno za gospoda Huhrvosta in enega za gospoda Prado. Gospod Hohervorst, zanima me, kaj nameravati storiti, da bi okrepili zmogljivost ECB, da oceni oceno učinka glede vseh um, novih mednarodnih standardov računov vodskega poročanja ali pa revidiranih tovrstnih standardov. To je zanimivo, sploh glede oziroma z vidika finančne stabilnosti in gospodarskega razvoja. Kot uh, veste, smo imeli poročilo Majštad, ki, pri, ki priporoča komisiji, da upošteva nove kriterije pri izvajanju mednarodnih standardov računovodskega poročanja v Evropski uniji. Drugo vprašanje pa je za gospoda Prado. V skladu z vašo trenutno jurisdikcijo je vaša fundacija IFRS trenutno predmet pregleda. Tako da me zanima, kakšne spremembe ste si zamislili že sedaj na podlagi tega pregleda upravljanja IFRS. Hvala. Uh, Najlepša hvala, gospod Stolojan, hvala za to pomembno vprašanje. Ne vem, ali gre za naključje, ampak v uvodnih pripombah sem omenil nekatere izmed eh, teh pojmov, ki ste jih eh, omenili in tudi vi ste jih torej prevzeli, IFRS 9 in finančna stabilnost. O tem sem govoril in govoril sem tudi o svojih pričakovanjih glede standardov in glede gospodarske rasti. Mislim, da sicer nikoli ne bomo v situaciji, ko bomo lahko izračunati Računali, mm, kakšna bo gospodarska rast eh, na račun novih računovodskih standardov. Je pa možno predvideti, ali bo nek računovodski standard pripomogel gospodarski rasti ali ne. In zaradi tega v naših ocenah učinka posvečamo veliko več sredstev za to vrstno preučevanje. Ko bomo čez dva dneva objavili standard glede najema, boste videli nov format. V preteklosti smo oceno učinka pripravili v kontekstu sklepnih ugotovitev. Prej je bilo to mm, del standarda, sedaj pa je to ločeno poročilo, ki ga lahko preberete posamično. To poročilo bo zajemalo več kot 100 eh, strani, sicer eh, število strani ni jamstvo za kakovost, ampak eh, v oceni učinka natančno preučujemo vsa vprašanja, naprimer kakšne so gospodarske posledice trenutne situacije. Glede tega sem vam že navedel nekaj primerov. Dejstvo je, da trenutno ni dovolj preglednosti, da je veliko obveznosti skritih, in uh, vlagatelji jih ne morejo videti, takoj naprimer pri pokojninskih skladih. Potem to ni koristi naprimer za letalska podjetja, ki imajo raje v lasti letala, kot pa da jih najemajo. Tako da tu gre za velike izboljšave samega standarda. In če nam bo uspelo izvesti standard, mislim, da bo to bolje tudi z vidika kapitalskih dodelitev s tem bomo pripomogli k gospodarski rasti. Tako da gre samo za to, da se je treba bolj podrobno posvetiti temu vprašanju in um, nameniti več uh, sredstev za pripravo ocene učinka. Najlepša hvala. Gospa Beres. Oh, sorry. Yes. It's all right, Mr. President. Če prej pa odgovor, pardon. Je že dobro, gospod predsednik. Kot veste, smo uh, revizijo upravljanja začeli lani julija. Tako da mm, še ne moram predstaviti rezultat tega posvetovanja, ki pa je za nas vsekakor zelo pomembno. Do te faze smo prejeli 95 odzivov na nabor vprašanj, ki ste jih dobili v pogled ta vprašanja se nanašajo pravzaprav na tri kategorije vprašanj. Prva kategorija se glasi, ali je treba razširiti področje naših dejavnosti. Še vedno se namreč osredotočamo na trenuten mandat, gre predvsem za podjetja in podjetja, ki kotirajo na borzi. Drugi sklop se je nanašal na to, ali bi morali biti bolj dejavni, ko gre za izvajanje standardov na svetovni ravni. In tretji sklop vprašanj se je nanašal na upravljanje organizacije, na njeno delovanje. Eno izmed vprašanj je bilo tudi financiranje organizacije. Glede tega zadnjega sklopa vprašanj smo se morali spopasti z več vprašanji. Namreč ali je ta tristebrni pristop primeren ali bi morda lahko to strukturo morda izboljšali. Na tej stopni lahko povem, da je večina vprašanih dejala, da so naklonjeni to vrstni strukturi. Ampak glede trenutnega delovanja in vloge nadzornega organa, seveda smo tudi mi nadzorni organ in eh, ne moramo posegati v delo našega nadzornega organa, ampak vsekakor je to vprašanje, ki se ga bomo morali v prihodnosti še lotiti. Kar se tiče rezultatov, je bilo glavno vprašanje to, kako se spopadamo s številom eh, članov, tako v fundaciji kot um, v skrbniškem odboru. Gre tudi za vprašanje tehničnega sodelovanja in geografske zastopanosti članov. Tu je treba upoštevati tudi zgodovinski razgoj IFRS-a in njegovo zastopanje v celotnem svetu. Dosegli smo velik napredek. Dosegli smo eh, točko, ko je skoraj 115 držav sprejelo mednarodne standarde računovodskega poročanja. Tako da geografsko področje, na katero se nanaša IFRS, je, se je zelo razširilo, tako da bi morali v luči tega razmisliti tudi o prestrukturiranju. Tako da bo treba o tem razmisliti tudi iz vedika številčnega zastopanja in geografskega ravnotežja. Še eno vprašanje, ki ga je treba upoštevati, pa je reforma, ki je potekala pred nekaj leti. Takrat smo vzpostavili ASAF, to je svetovalni odbor mm, oblikovalcev standardov. Ta organ zelo tesno eh, sodeluje z IASB tu gre za zagotavljanje usklajenosti mednarodnih standardov in regionalnih in nacionalnih standardov. Tako to so glavna vprašanja, s katerimi se moramo ukvarjati. Tudi financiranje je ključno vprašanje. Z našim stališčem ste že seznanjeni, veste, kaj želimo zagotoviti. Je pa to vprašanje težavno. Nimamo namreč eh, zmogljivosti, da bi svetovni skupnosti usilili nek mehanizem financiranja. Tako da je treba najti diplomatičen način in najboljšo možno rešitev, ki bi jo sprejemale vse države. Čeprav trenutno še ni tako. Skrbniki se bodo čez nekaj tednov sestali v Londonu in bodo razpravljali o prvem povzetku odzival na vprašalnik. Potem pa mm, bomo delali na podlagi povzetka in upam, da bomo lahko sprejeli sklepe na naslednjem srečanju, ki bo potekalo v maja. Nekatera vprašanja bodo verjetno težav, težavna in bo potrebno kar nekaj časa, da zaključimo njihovo obravnavo. Najlepša hvala prositi vas moram, da se omejite na pet minut za oba skupaj, ko gre za podajanje odgovorov na vprašanje, drugače nam bo zmanjkalo časa. Sedaj pa prvož beres, prosim. Euh, ja, na preoprašanje glede IFRS-9, eh, to ste že omenili, omenili ste tudi, da iščete trenutno rešitev. Zanima me, če gre tu za zahtevo zavarovalnic, želijo oni več nekaj varnosti oziroma vi ste vi mnenja, da je prav, da se um, izvajanje IFRS-ja 9 uh, malce preloži. Skratka, zanima me, ali ste se to preložitvijo začetka veljavnosti IFRS-ja 9 želi upoštevati samo mnenje zavarovalnic oziroma ste mnenja, da je to res prav. Zanima me, zakaj ne bi bilo primerno začeti izvajati tega standarda takoj in zanima me tudi, ali se o tem pogovarjate s komisijo. Glede pač teh rešitev, um, glede predlogov, ki ste jih dobili se strani zavarovalnic, kaže, da menite, da so te predloge posem upravičeni. Uh, Eh, povedali ste tudi, da obstajajo dročna vprašanja glede samega delovanja odbora za spremljanje. Mi smo imeli pridržke glede na delovanje tega monitoring boarda. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem? Bi se moralo kaj spremeniti in če da, v katero smer? Pa še nekaj. Eh, zanima me, če imamo nekaj manevrskega prostora za to, da bi upravljani IASB-ja zaupali drugim mednarodnim organizacijam ki so bolj javnega značaja, vem, MDS in nekatere druge organizacije bi prav tako prišle v poštev. Pa še eno vprašanje. Oba sta evropejce, ki delujeta v mednarodni strukturi, ampak Evropa je akter, ki izvaja ta priporočila, hkrati pa se v poročilu manjšate izkazalo, da smo zaskrbljeni na tem, kakšen učinek imajo te standardi na naše gospodarstvo. Menite, da so ti pomisleke legitimni in zanima me, kakšno je vaše mnenje, kako ne bi se Evropa organizirala, zato da bi nas eh, bolje slišali. Hvala. Let me uh, first answer your uh, first question. Najprej bi rad odgovoril na vaše prvo vprašanje glede zavarovalniške industrije. Tu ne gre samo za vprašanje, kako pomagati zavarovalnicam. Pri zavarovanju gre za to, da usporedite sredstva z obveznostmi in IFRS 4 in 9 se nanašata na m, mm, obveznosti. Vidik zavarovalništva pa bomo urejali pozneje. In tu gre za kratko obdobje, v katerem bodo pač zavarovalnice nekoliko mm, v negotovosti glede tega, kako postopati. To pa ne pomeni, da se ne želimo temeljito rotiti teh vprašanj. Naprimer, številne zavarovalnice želijo, da bi vzpostavili možnost začetka veljavnosti z zamikom uh, za konglomerate. Torej, bančni eh, del teh konglomeratov bi uporabljal IFRS 9 eh, v trenutni obliki, preostanek pa IS, IS 39. Zdi pa se nam, da je to zelo zavajujoče in bi povzročilo za veliko zmedo pri tistih, ki preučujejo finančne izkaze tako da smo našli novo rešitev za konglomerate, kar pomeni, da lahko uvedejo prilagoditev, ki bo popolnoma jasna v računovodskih knjigah. Torej, ko ne bodo še popolnoma uporabljali IFRS 9, del novih izkazov pa lahko prilagodijo in ga vodijo še vedno v skladu z IS 39, pri tem pa bo uporaba obeh standardov še vedno razvidna. To se nam zdi veliko bolj dosledno in tudi transparentno za vlagatelje. Oh, sorry, yeah. Oh. Glede nadzornega odbora. Ne povem, da je to seveda mm, organ, ki se nam zdi zelo pomemben. Ta zagotova, zagotavlja legitimnost in odgovornost ta institucije. Nadzorni odbor bi moral biti, po mojem mnenju, sestavljen iz javnih organov. Organov, ki so pristojni eh, za reguliranje in spremljanje trgov. Tu gre za tržne organe, komisijo, organov pristojni za vrednostne papirje in za IOSKO. Brez dvoma je to ustrezen um, organ zaradi tega, ker so to vrstni organi pristojni in odgovorni za zagotavljanje spremljanja pravilnega delovanja trga. Tako da z tega vidika ne vidim nikakršnih težav. Glede delovanja nadzornega odbora pa teže spregovorim. Občutek imam, da se je nadzorni odbor ustrezno spopadel z enem izmed zelo pomembnih vprašanj tu gre za postopek imenovanja posameznikov, torej gre za postopek pregleda nadzornega odbora, ki je izredno dober. Pri deležnikih hm, pa se pojavljajo pomisleki glede spremljanja, glede odbora za spremljanje in vemo, da gre to tudi za odziv na svetovno situacijo, ki ni najbolj enostavna. Tako da tu gre tudi za težavno vprašanje stališča Združenih držav Amerike, ki ga ne radi izpostavljamo. Radi bi, da bi nadzorni odbor se spopadel tudi s tem vprašanjem. Deloval sem tudi v drugih organizacijah, naprimer v EOS-u in Cezarju, pred, predno sem deloval v ESMI. Tako da bi si želel, da bi ta organ v prihodnosti deloval na podlage konsenza. In sam osebno bi rad videl, da bi se. M, mm, ta organ razširil tudi na druge velike akterje, s katerimi se ukvarjamo. Kar se tiče Evropske unije. Res je na ključe, da sta predsednika obeh organov prava evropejca, tako da to pomeni, da upoštevamo potek eh, zadev Evropski uniji. In tudi pri IFRS 9 eh, so najne izkušnje iz preteklih 9 let bile v veliko korist. Brez dvoma je šlo za velik prispevek k poenotenju evropskega trga v prid gospodarstva. Najlepša hvala. Ähm, ähm, Gospa van Storch. Najlepša hvala, predsednik. Vaši standardi so zelo pomembni za um, dobro računovodanje um, v Evropske unije, sploh v luči um, finančne krize. Pri krizi se je opozilo za veliko težav na področju likvidnosti. Težko je bilo uravnotežiti bilance. Pozdravljam prizadevanje za izboljšanje priprave študij, tako da me zanima, zakaj ste tako pozno priznali koristnost ocene učinka. In drugič zanima me, kako je s posebnimi zahtevami vlagateljev glede oblikovanja standardov. Ali upoštevate tudi njihova pričakovanja pri oblikovanju standardov? Zanima me, ali bo morda prišlo do težav glede. Mm, razlike pri začetku veljavnosti IFRS 9 v odnosu do revidiranega IFRS 9, ko gre za zavarovalništvo. V skladu za IFRS 9 bi po novem lahko uporabili drugačno obravnavo mm, sredstev v odnosu do obveznosti v primerjavi za IFRS 9 v mestnem obdobju. Prav tako ste omenili vprašanje upravljanja. Rok za podanje odgovorov seveda še teče. Me pa že zanima, ali bi lahko nakazali, v kakšno smer gredo odgovori, ki ste jih na vprašanje prijeli do sedaj. In na koncu me zanima, me ne bi lažje lahko rešili teh težav, če eh, bi nadzornemu odboru dalo nekoliko eh, več fleksibilnosti pri uporabi standardov. Hvala. thank you for your question to react immediately. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Bi takoj želel odgovoriti na to, kar ste povedali na zadnjem mestu, in sicer več fleksibilnosti pri izvajanju standardov. Ne vem, če je zelo dobra zamisel. Omenili ste tudi finančno krizo. In ja, zlasti v situaciji, kjer so podjetja pod ogromnimi pritiski, ni dobra ideja, da jim date veliko manevrskega prostora, veliko fleksibilnosti. Naši standardi temeljijo na načelih. To sicer ne pomeni, da lahko storite vse, kar lahko želite, ampak ne želimo biti pa preveč preskriptivni v teh pravilih. Zakaj smo zamujali z oceno učinka? No, mislim, da si lahko tu Evropska unija pripiše določene zasluge. Ko smo začeli uh, spremljati nove standarde v preteklosti, smo se vedno zavedali, uh, da to sprejemamo iz dobrih gospodarskih razlogov, nismo pa veliko časa namenili temu, da bi preučili, katere so tiste dejanske težave, kako so velike in kaj moramo storiti. Tako da smo se zdaj spremenili tudi na pobudo Evropske unije in parlamenta. Spremenili smo svojo metodologijo, veliko več a, raziskav ex ante imamo in veliko več časa posvetimo ocen ocenam učinkov. Zelo zanimivo bo videti tudi ameriški standard za zakup, eh, tega pričakujemo eh, februarja. Nisem prepričan, ampak mislim, mislim, da oni oceno učinka izvajajo še na ti staromoden način, ki je povezan tudi s samim standardom in kot sem ravno kar že razložil, smo mi izvedli posem ločeno oceno učinka učinka in mislim, da boste tudi vi sklenili, da je to izjemno dobra izboljšava v primerjavi z trenutno prakso. Glede zavarovalnic, ali smo storili dovolj? Odziv večine zavarovalnic je to, da um, naše delo ni dovolj, oziroma da fleksibilnost ni dovolj. Še več fleksibilnosti želijo, mi pa jim je ne želimo dati. In prosim vas, da si vse skupaj preučite in eh, potem uh, izdelate tudi svoje lastno mnenje glede tega. Mnenja smo namreč, da če konglomeratom damo eh, dovolj manjverskega pristora, da v enem podjetju uporabljajo dva različna standarda, je to fleksibilnost, ki bi šla korak predaleč. Hvala. Uh, Najlepša hvala, Koren. The floor is yours. Dobrodošli. Ja, voorzitter. Eh, voorzitter, ik heb in het kader van het Nederlands voorzitterschap mij voorgenomen. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, glede na to, da je nizozemsko predsedstvo, zdaj sem se odločila, da bom bolj pogosto govorila uh, nizozemščino in upam, da me bo gospod Prada uh, razumel. opravičujem se, ker sem malce zamudila na današnje zasedanje. Nažalost nisem uspela spremljati vseh eh, komentarjev tudi torej na današnje razpravi. Z gospodom Hinkapom sem se morala sestati v, na nekem drugem sestanku. Na konferenci v Washingtonu ste govorili o tej obljubi, da se bodo Kitajska, Japonska hitro razvijali in a, pridružili izvajanje tudi novih standardov. Zanima me, kaj se dogaja na relaciji s temi državami. A, zelo dobro bi bilo slišati nove informacije v zvezi s tem. Drugo vprašanje pa je sledeče. ISB e zdaj pripravlja nove standarde za zakup. in zakupniki naj bi v prihodnosti vse svoje zakupne pogodbe vključili tudi v svoje bilance. V določenih primerjih zlasti, ko ima podjetje ogromno ne, zakupnih pogodb, se zna bilanca povečati, in to zna voditi v negotovosti. Zanima me, kako vi gledate na to, kako se bo vse skupaj razvijalo. Hvala. Om u in het Nederlands eh, te beantwoorden, want ik heb nooit de gelegenheid om in het Nederlands deze job te doen. Pravzaprav bi tudi sam želel vam odgovoriti na nizozemščini, zato ker nimam veliko priložnosti, da govorim nizozemsko, pa vseeno bom nadaljeval v, v angleščini. Glede Azije, veliko zanimivih zadev se dogaja tam. Kot veste, IFRS eh, izvajajo v Južni in Severni Ameriki, razen v ZDA, prav tako jih eh, izvajajo v Afriki in v velikem delu jugovzhodne Azije. Um, Kitajska in Japonska pa IFRS-jo še niso posem prevzeli, ampak zadeve se hitro odvijajo. Na Japonskem imajo zelo zanimiv eksperiment. Njihova podjetja lahko prostovoljno spremejo IFRS-jo ko sem sam začel leta 2011, smo imeli samo štiri podjetja, ki uporabljajo IFRS, zdaj pa že več kot sto, bližamo se 200 um, podjetjem, ki bodo začeli uporabljati IFRS, tako da Japonska uh, se nam je zares pridružila. Indija je sprejela nove standarde, ki so pravzaprav kopija IFRS-a, pet ali šest izjem je, ki jih raje ne bi videli, ampak mislim, da so naredili zares ogromen korak naprej in začenjajo izvajati IFRS-a. Potem pa Kitajska. Oni imajo svoje standarde, ki prav tako temelijo na IFRS-u, so zelo podobni. Pravkar smo imeli zelo pomemben sestanek z kitajskimi oblastmi in še enkrat so potrdili svoje zaveze, da bodo posem prevzeli standarde IFRS-a. Eh, začeli smo tudi z zasedanji skupnih delovnih skupin, kjer bomo poskušali preučiti, kakšne so možnosti, da bi kitajska podjetja napeljali na to, da um, začnejo uporabljati IFRS. 30 odstotkov kitajskih podjetij pa tako in tako preko hongkonške borde že uporablja IFRS. Tako da gremo zdaj v to smer, da bo v svet uporabljal IFRS, IFRS razen ZDA. V ZDA lahko uh, eh, IFRS uporabljajo samo uh, tuji izdajatelji. Skratka, na podlagi tega lahko ocenim, da je bilo lansko leto izjemno uspešno. Pa še nekaj izjemno pomembnega ste omenili, na kar sem sam pozabil, in sicer kakšen bo učinek eh, teh standardov za zakup za podaljšanje kredite za podjetja. To je vprašanje, ki smo ga vprašili tudi v oceni učinka in ugotovili, da je večina lizniških podjet, podjetij bank. Niso neumni, vejo, da so to konkretne obveznosti in preučujejo vprašanje podaljšanja kreditov. Tako da noben, za no-, nobenega ne bomo s tem presenetili. Velika večina upravljanja dolgov, torej pogodb, ki eh, so osnova za podaljšanje kredita, je nekaj, kar se avtomatično prilodi spremembam v računovodskih standardih. Tako da menimo, da to ne bo velika težava. Podjetja imajo tudi časa do leta 2019 za to, da se prilagodijo na ta nov standard in menimo, da to pač ne bo ne vem kako težko. Najprej hvala, Sven Gil. So, welcome. Welcome and uh... Uh, Pozdravljeni. E, tri točke. Eh, prvo kot prvo najlepša hvala, ker ste se odločili za sprejetje tega standarda glede zakupov. Vem, da um, ste izpostavljeni ogromno pritiskom, lobistom in tako naprej in upam, da boste ustrajali na poti, na kateri ste. Preučili bomo standard, ki ga boste pripravili za zakup. Vemo tudi, da veliko leasinga ne temeli na pravični konkurenci, kot ste sami ugotovili, ampak gre pri leasingu pre, v velikih primerjih za optimizacijo na področju davkov. Tako da je zelo dobro dobrodošlo, da se tega problema lotimo tudi preko standardov. Kot drugo, upravljanje. Eh, skrbi me, skrbi me, eh, skrbijo me te informacije se strani odbora za spremljanje. Če vaše komentarje prevedemo v bolj jasen govor, eh, to pomeni, da bi Evropa žela imeti spremljevalni odbor, kjer bi imeli močnejšo ulogo. ZDA, en član, torej ne želi imeti te politične vloge za odbor, ampak imajo pravico do veta, kljub temu, da standardov zada ne uporabljajo. Kako lahko obranite sploh to vrsten spremljevalni odbor, ki nima politične vloge? To je vprašanje tudi za Pervon Šperes. Morda ne bi bilo bolje, da to, inštit, to inštitucijo damo v neko mednarodno organizacijo, ni pravično, da država, ki sploh ne izvaja teh standardov, eh, blokira to, da bi IASB deloval še bolj transparentno. Glede eh, standarda IFRS številka 9 pa smo izvedli tudi študijo glede finančne stabilnosti in nadzora in ugotovili smo, da je tu še več diskrecijske pravice kot pa pri IFRS 39 zanima me, kako bi se vi odzvali na te kritične pripombe eh, glede še več diskrecijskih pravic za menedžerje um, v sklopu IFRS 9. Odgovor. Najlepša hvala za pozitivne komentarje glede standarda za eh, zakup. Zelo mm, redko se zgodi, da smo deležni pozitivnih kritik. Malce pa ste me presenetili s tem komentarjem, da bo IFRS 9 pripeljal v več a, diskrecijske pravice za menedžerje. Mislim, da to ne drži. Res je, da določene klasifikacije finančnih inštrumentov v IFRS 9. bo povzročila to, da morajo pač menedžeri preučiti samo naravo poslovanja, kaj tega, kako amortizirati stroške, kako dobiti pravično vrednost in tako naprej. Ampak ta pravila so strožja kot pri IFRS 39 in, je, in zdaj imamo manj manjevskega prostora za tolmačenje. Je pa res, da presoja igra večjo vlogo pri modelu pričakovane izgube. To je pač dejstvo in to je eh, ta trade-off, ki, ki je pred nami. Trenutni model v izgubu cifra se je 39, incurred loss, je strok, zato ker lahko priznate zgubo samo zato, ker imate objektivne razloge, da, da je do nečesa prišlo na trgu, da se je nekaj zgodilo na trgu. Razlog za to pa je, da bi ta element presoje znižali in da eh, menedžerji ne bi imeli diskrecijske pravice, da vzpostavljajo neke rezerve. ampak besedilo je bilo spisano tak, na tak način, da so banke dobile ogromno manevrskega prostora za to, da bi te izgube preprosto ignorirale in da še naprej dajo kredite um, slamnatim podjetjem, ki so šla že zdavno v bankrot. Zdaj pa prehajamo na model pričakovanih izgub. Vem, da je tu ogromno presoj, ogromno ocen, zato morajo tudi revizori zagotoviti, da se bo ta standard izvajal primerno. Sem pa prepričan, da je to izboljšava. Trenutni standard je povzročil tudi zaslužke menedžmenta na izjemno neprimeren način. Revizori in pa firme same so tiste, ki morajo izvajati ta standard na kar se da pošten način. Ne moramo pa zanikati tega, da imajo kljub temu neke diskrecijske pravice za presojo. Najlepša hvala. Glede upravljanja ste želeli nekaj povedati, ne? Ja, zelo na kratko. Menim, da je najboljša rešitev to, da izvajajo nadzor um, tržni organi. Situacije ne bi poenostavili in je izboljšali samo s spremembo um, organizacijskega tipa. Tudi druge organizacije imajo namreč podobne težave in menim, da bi morali spremljavalnemu odboru pomagati v tej smeri in sicer da bi ga razširili in poskušati organizirati postopek sprejemanja odločitev, ki bi temeljil na konsenzu. Najlepša hvala za to izjemno zanimivo razpravo. Seveda bomo nadaljevali s temi razpravami v prihodnosti in še naprej delali na teh izjemno pomembnih računovodskih vprašanjih, vključno z vprašanjem, uh, upravljanja. Zdaj pa bom dajal, dal stovček predsedujočega Markusu. Ja, yeah, uh, bom nadaljeval v materinščini, torej v nemščini. No, vsaj eh, deloma je to moj materni jezik. Sedaj pa prehajamo k točkam 5, 6 in eh, 7. Gre za razrešnice za tri nadzorne agencije. Sedaj bom govoril kot poročevalec. Najprej lahko zelo eh, formalno povem, eh, da moramo pregledati eh, poročilo Evropskega računskega sodišča 31. decembra 2014. Naj bi vse tri agencije delovale ustrezno in v skladu z pravili, tako ugotavlja računsko sodišče. Eh, torej nobenih posebnosti ni in eh, to lahko le pozdravimo. V vseh eh, odborih imamo tradicijo, ko uh, pregledujemo stanje v agencijah, zato mislim, da bi se morali te tradicije držati tudi eh, tukaj. Eh, in sicer izpostaviti je potrebno tista področja, kjer mislimo, da bi se lahko stvari še izboljšali. V svojih poročilih sem izpostavil tri konkretne kriterije, ki bi jih lahko uporabili pri oceni dela teh agencij. Prvič. Vse tri agencije se eh, pritožujejo, da imajo na voljo omejena sredstva, eh, torej si morajo določiti zelo jasne prioritete in se držati mandata, eh, ki so ga dobile od evropskih inštitucij. Tukaj gre tudi za priporočila komisije glede delegiranih aktov. Seveda, pa je potrebno zagotoviti tudi pravočasno nadgradnjo informacijske tehnologije, kot smo ugotovili pred eh, kratkim. Drugič, če določamo pravila eh, za agencije, potem ta ne smejo biti preveč zapletena. Eh, to vedno znova zahtevamo na zakonodajni ravni. Torej, osredotočati se moramo na omejevanje tveganja, ne zgolj na nadzor. In eh, tretjič, če agencije sprejemajo nova pravila za izvajanje, potem eh, morajo evropske inštitucije redno obveščati o eh, nastali situaciji. Dobro je, da, to, da že prejemamo eh, dokumente v okviru nadzornega postopka, ampak eh, lahko eh, bi nam agencije zagotovile še dodatne podatke in agencije se ne smejo skrivati za nadzornim odborom. V poročilu, ki sem ga predložil, sem želel ugotoviti, ali eh, te agencije eh, tudi izpolnjujejo naše zahteve. Nažalost moram ugotoviti, da obstajajo še eh, številne možnosti za izboljšave. Delovne dokumente prijemamo prepozno ali pa jih sploh ne prejemamo. Svet dobi vse dokumente parlamentu, pa ti dokumenti niso zagotovljeni tudi ne pogajalski ekipi. Eh, no, eh, tukaj lahko opozorim le na en primer v zvezi z e Jopo, kar naprej so se izgovarjali na nadzorni organ. Eh, poleg tega pa agencije zgolj deloma upoštevajo priporočila Evropskega parlamenta. to uh, sem povedal z velikim uh, obžalovanjem. Eh, ena izmed agencij pa tudi ni uspela izpeljati javnega razpisa na področju informacijske tehnologije in seveda ne smemo dovoliti, da bi pomankljiva informacijska tehnologija ovirala napredek na zakonodajnem področju. Torej, če povzamem. Eh, proračunski postopek v agencijah je sicer eh, korekten, kljub temu pa eh, so še možne določene izboljšave in zaradi tega je eno izmed mojih priporočil, da zahteve po dodatnih sredstvih izpolnimo le, ko oziroma če agencije izpolnjujejo vse navedene pogoje z velikim obžaljovanjem lahko ugotovim, da nobena izmed treh agencij ne izstopa, vse eh, delujejo na povsem enak način, sicer z različnimi instrumenti, sledijo pa eh, istemu cilju eh, in ta cilj zagotovo ni dobro sodelovanje z nami. Toliko naj torej povem kot poročevalec, sedaj pa bom dal besedo še poročevalcem v senci. Najprej Ole Ludvigsson za skupino socialistov in demokratov. Ja, Hvala za besedo. Prvo kot prvo bi se želel poročevalcu zahvaliti za odlično delo glede vseh treh uh, osnutkov mnen. Mislim, da je to zelo dober način, kako začeti delo. EBA, IOPA in ESMA so po našem mnenju eh, svoje račune vodili na primeren način. Vse je zakonito in prav organizirano, ampak obstajajo določene manjše napake, ki pa ne. Um, nimajo pač daljnosežnih slabih posledic na celotno sliko. Tri, vsi tri organi so izboljšali svoje eh, poslovanje na tem področju, bi pa se veljalo osredotočiti predvsem na to, da so te nadzorni organi aktivni od leta 2011 in da od takrat naprej še niso dobili dovolj osebe in dovolj sredstev za to, da bi primerno izvajali svoje naloge. To je izpostavila tudi komisija v posebnem poročilu računskega sodišča glede EBA-ja. Ja, teoretično pač bi morali prejeti dodatna sredstva, morda bi lahko um, izvedli tudi racionalizacijo, ampak kot to bo potrebujejo več sredstev. Prav tako, kot drugo, bi morali premisliti o mandatih teh nadzornih organov. Agencije ne smejo delovati zunaj mandata, ki jim je bil podeljen, ampak eh, ti organi pač morajo imeti dovolj pristojnosti, da izvedejo te naloge in zadožitve, eh, za katere so pristojni. Velika škoda bi nastala, če bi evropski nadzorni sistem bil, bil prešibek. Pač morajo pač sprejeti odločitve, ki so potrebne za zagotavljanje finančne stabilnosti. Zato pa potrebujejo širši mandat. Premisliti bi, bi, bi morali tudi o bodočem modelu za financiranje teh treh organov. Ta model za financiranje mora biti bolj jasen. Komisija bi v drugem um, semestru tega leta morala ta način financiranja predstaviti tudi v beli knjigi. Poročevalec. Uh, je gotovo začel dobro delati in pričakujem zelo dober in konstruktiven proces. Ja, Najlepša hvala, Ole, eh, zdaj pa Zunter Lons v imenu EKR. Najlepša hvala, gospod predsednik in poročevalstvo. Prihaja, to postane že pravzaprav navada, Vsem eh, skupaj želim srečno novo leto 2016, zelo sem zadovoljen, da lahko povem, da se lahko strinjamo s praktično vsem, kar ste dali na papiru v okviru teh treh mnen. Želel pa bi izpostaviti samo tri zadeve, prvo kot prvo. V ta odstavek glede financiranja se mi zdi malce vprašljiv. Ne bi smeli imeti dogovorov za financiranje, ki bi spodkopali neodvisnost Eh, neodvisnost teh organov. Kot drugo, strinjamo se, da morajo ti organi spoštovati svoj mandat. Gre za ukrepe eh, druge stopne, ki so povezani um, za finančno krizo, ampak večina izmed teh ukrepov je že bila izvedenih in v prihajajočih letih bomo imeli manj zakonodajnih ukrepov oziroma bomo morali počakati na višjo konkretizacijo um, različnih inicijativ, kot so. Um, um, krediti oziroma kot se, kot se kot je unija um, za kapitalske trge. Tako da bi se morali osredotočiti na tehnične standarde po mnenju EKR-a, zato ker bi se zdaj morali preusmeriti na nadzor in izvajanje sprejete zakonodaje in ukrepa. Tako da se bo delovna obrnomenitev malce spremenila, zaradi česar bodo potrebovali manj kadrov in manj sredstev. In kot tretje, želel bi pozvati ta, oziroma mm, ponoviti ta vsakoletni poziv tem organom in sicer morali bi v večji meri uporabljati napotene nacionalne strokovnjake. In to iz specifičnih razlogov. In sicer, ko sprejemate neke standarde, potrebujete različne ekspertize v različnih časih, včasih tudi pač na zelo kratko obdobje potrebujete nekega strokovnjaka, zato je po našem mnenju potrebno to, da so strokovnjaki oziroma da so te organi malce bolj fleksibilni in a, da imajo možnost, da zaposlijo tudi nacionalne strokovnjake za krajši rok. Torej, to so edine tri zadeve, ki sem jih želel izpostaviti, se pa veselimo nadaljnih razprav z tem. Hvala. Ja, vielen Dank. Ich will nur einen Punkt sagen. Ja, najlepša hvala. Eh, gospod predsednik eh, se zmeraj odloči, da eh, moram predsedovati ravno takrat, ko obravnavamo moje poročilo. Za skupino Alde mislim, da ni nikogar v dvorani, tudi ni poročevalca v senci, kaj pa guje tudi ne, zeleni. Sven, ti ne izgledaš kot bas ajku, ampak ti bom vseeno dal besedo. Šun. Najlepša hvala. In srečno novo leto, mimo grede. Samo tri kratke pripombe. Strinjamo se z uh, poročili uvod, ki si ga ravno kar eh, podal, eh, pa eh, zagotavlja določena pojasnila. Podali bomo nekaj predlogov sprememb, tako da bo poročilo bolj neposredno, kajti mogoče vsega ni ravno najlažje razumeti in sedaj imamo že kar nekaj izkušenj z agencijami, potrebno jim je čim bolj jasno povedati, kaj morajo storiti. Eh, ta eh, neenak dostop do dokumentov eh, je problem, s katerim se vedno znova reču, reš, srečujemo in EBA nam je zagotovila, da bodo zagotovili preglednost za vse deležnike ESMA in EJOPA, pa podobnega zagotovila niste dali. Eh, to moramo torej zahtevati. Naj komentiram še to, kar so povedali kolegi iz skupine EKR. Zelo sem eh, presenečen nad predlogom, da nadzor nad izvajanjem eh, zakonodaje zahteva manj sredstev kot pa samo sprejemanje zakonodaje. V Evropski uniji imamo pogosto primere, eh, ko eh, so zakoni sprejeti, pa se potem ne izvajajo. Eh, veliko oziroma visoko ceno smo vprašali za finančno krizo. Eh, zahtevati od, eh, evropske, od evropskih agencij, eh, da delujejo za manj sredstvi, se mi zdi korak v eh, napačni smeri. Potem bi morali zahtevati prispevek tržnih udeležencev. To ne pomeni, da bi imeli glasovalno pravinc, pravico, kajti eh, potrebno je seveda zagotoviti neodvisnost če pa bi imeli več eh, nacionalnih eh, izvedencev, eh, bi to neodvisnost ogrozili. Zaposleni morajo delovati v evropskem interesu in zelo dobro vemo, da do določenega uhajanja informacij prihaja zaradi udeležbe držav članic in ne zaradi evropskih inštitucij. Eh, toliko tole na vaše mnenje, ampak o tem bomo lahko še podrobneje razpravljali. Eh, e- Najlepša hvala. FDD, Marko, ti nisi prisoten, je drugi Marko pris, eh, pristojen, je drugi Marko pristojen tudi, ne? Potem pa Barbara Kapel. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, hvala lepa tudi poročevalcu. Eh, poročilo ne navaja eh, jasno vse eh, točke razrešnice eh, za leto 2014. Računsko sodišče je ugotovilo, da so agencije ustrezno uporabljale sredstva poročevalec pa eh, sedaj eh, predlaga ukrepe, eh, da bi spremenili način financiranja teh agencij, torej da bi od mešanega financiranja na, prešli na lastno proračunsko postavko. Agencije se morajo držati prioritet, določene agencije želijo razširiti svoj mandat rezultati morajo biti jasni in pa dosledni. Seveda eh, moramo upoštevati rezultate, hkrati pa moramo upoštevati tudi načelo sorazmernosti. Evropski eh, parlament eh, je seveda potrebno tudi redno obveščati o dejavnostih agencij. In če bodo agencije izpolnjene, izpolnile eh, te naše zahteve, potem bi lahko razmislili o tem, da preidemo od eh, mešanega financiranja eh, na lastno proračunsko postavko. Äh, Hvala lepa. Nihče več se ni javil k besedi. Torej, samo še eh, kratek povzetek. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so se intenzivno ukvarjali z to temo v eh, svojih skupinah. Zahvaljujem se jim za načelno eh, podporo. Eh, upam, da bomo skupaj eh, prišli do dobrega rezultata. Eh, namreč odbor za proračunski nadzor eh, ne odraža seveda povsem našega mnenja. torej eh, moramo naše mnenje eh, vključiti eh, tudi v končen rezultat, ki bo sprejet na plenarnem zasedanju. Zaradi tega se bomo morali konkretno ukvarjati z temi tremi besedili. Sedaj pa bom ponovno podal predsedovanje. 19. januar je rok za vložitev predlogu sprememb, to je enkrat prihodni teden. Eh, in sicer do 12. ure. Eh, razprava eh, bo potekala tukaj v odboru 15. februarja in glede na uložene predloge bom skušal najti tudi kompromise z poročevalci v senci, tako da bomo lahko 22. in 23. februarja glasovali v odboru. Eh, potem pa se bo s to temo ukvarjal eh, odbor za proračunski nadzor in kot veste, bomo morali aprila predstaviti eh, svoje stališče na plenarnem zasedanju. Sedaj pa se vsem zahvaljujem in ponovno predajam besedo predsedniku Robertu. Thank you, thank you, Najlepša hvala. Zelo hiter sem bil. Ja, navdušen sem na to delo. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za moje poročilo na temo bančne unije in e, sicer bomo obravnavali predloge sprememb. Veliko predlogov sprememb smo prejeli 362, eh, če sem natančnejši. Torej najprej bi se rad zahvalil vsem eh, kolegom za e, prispevke in osredotočil se bom na uh, glavne teme, ne moremo uh, razpravljati o vseh posameznih predlogih sprememb. Seveda smo oziroma bomo imeli to razpravo tudi v okviru uh, seje poročevalcev v senci in sicer ta ali pa prihodni teden. Najprej naj povem, uh, da sem zelo vesel, da se večina kolegov strinja uh, z uh, pozitivno oceno uh, delovanja uh, ESM in SRB. Seveda bom z veseljem sprejel uh, različne predloge, še prav posebej tiste. Uh, predloge, ki se nanašajo uh, na uh, izogibanje podvajanju. Simova, Zebr in drugi so podali predloge v tej smeri. Uh, ne strinjam pa uh, se z tem, da bi prekinili uh, določene projekte, ampak o tem bomo razpravljali na posebnem sestanku. pripravljen sem bolj poudariti potrebo po eh, organizacijskem eh, ločevanju eh, znotraj eh, Ebe, eh, ampak ne strinjam se z tistimi kolegi, ki pravijo, da so pomankljivosti v trenutnem okviru tako velike, da vplivajo na eh, delovanje. Eh, Veliko je dobrih predlogov sprememb Svena Gigolda glede e, makroekonomske politike in glede ocene tveganja. E, zelo zanimivi so ti predlogi in pripravljen sem, sprejeti, e, pripravljen sem jih sprejeti, ne vem še natančno kako, ampak načeloma se z njimi strinjam. Eh, kar pa zadeva eh, ločevanje, eh, sem pripravljen to temo izpostaviti, ampak ne bi rad tega vključil v to poročilo. Recimo, tako kot je zapisano v predlogu spremembe 141, in sicer gre za BSR, ki ga bo potrebno še izvesti, ampak kako natančno, eh, za tem se ne želim ukvarjati v eh, tem poročilu. Kar zadeva eh, minimalni kapital, mislim, da je pristop, ki sem ga izbral, uravnotežen. Po eni strani poudarjam, da potrebujemo boljši kvantitativni in kvalitativni kapital, po drugi strani pa uh, izpostavljam možne kratkoročne uh, posledice in uh, zahtevam sto stabilizacijo uh, oziroma uh, jasen okvir. Mislim, da je pristop tukaj dober, pripravljen sem ga še nekoliko izpiliti, ampak eh, svoje usmeritve ne želim povsem spremeniti, kaj ti predlogi sprememb. Eh, se nanašajo po eni strani na zmanjšanje pomena eh, minimalnega kapitala, druge, drugi predlogi sprememb pa zahtevajo više kapitalske zahteve torej, eh, o tem predlogu bom razpravljal z, pre, z poročevalci v senci. Zelo previden pa bi bil tudi eh, pri eh, izjavah, da eh, so, eh, da imajo evropske banke manj kapitala kot eh, ameriške eh, banke. Kar zadeva EBA, EBO eh, bi. Eh, se držal osnutka poročila, kar pa uh, zadeva uh, nacionalne diskrecije na uh, tem področju. Imamo že druga poročila, pripravljen sem še jasneje izraziti svoje mnenje. proučiti moram vse predloge sprememb. Načeloma menim, da se mi zdi razumna pobuda, da bi morali uravnoteženo obravnavati eh, kapital v zavarovalnicah, ne glede na to, ali gre za holdinge ali ne. potem eh, pa bi lahko eh, sprejel tudi eh, pobude glede stopne izpostavljenosti tveganju. Seveda pa se veselim razprave na to temo. Poudarjam. Uh, tudi, da, edi, da je potrebno sprejeti enotna pravila eh, glede Evropske bančne unije. Sprejemam tudi stališče, da potrebujemo uh, poglobljen uh, pregled, to zahtevajo določeni predlogi sprememb. določeni predlogi sprememb eh, želijo le ukrepiti to, kar je že zapisano v eh, poročilu. Upoštevati je potrebno tudi nove prioritete za eh, leto 2016, kar zadeva Grčijo. Je nekaj zanimivih predlogov. gre uh, tudi za europeizacijo uh, eh, ele, uh, ne strinjam pa se z strogimi kritikami glede pristopa Evropske centralne banke. Kar zadeva Bejlin, nasplošno, mislim, da uh, smo uh, imeli dolgo razpravo na to temo in uh, Zato seveda ne podpiram tistih predlogov sprememb, ki kritizirajo, uh, ostro kritizirajo uh, bail-in. Uh, to sem uh, vedno zagovarjal, to je že vključeno tudi v BRD in tega ne bomo spreminjali. Potem se pojavlja tudi vprašanje zaščite vlagateljev in to je potrebno povsem upoštevati. Eh, tudi v okviru bail-ina. Eh, potem pa sta tukaj še dve zelo občutljivi eh, točki in sicer Edis in pa um, državni dolg. Seveda imamo zelo radikalna razhajanja na tem področju, skušal bom najti kompromise. Tu gre za predloge sprememb 300 eh, in 301 in pa za druge predloge sprememb, eh, ki se nanašajo tudi eh, na Bazel, na poročilo petih predsednikov. Potrebno je najti uravnotežen pristop. kje eh, so eh, razlike. Eh, določeni predlogi sprememb so precej ekstremni in se z njimi seveda ne morem strinjati. Torej, najti moramo uh, razumen kompromis. Kar pa zadeva Edis, mislim, da bi se morali eh, držati določenih temeljnih načel, eh, namreč zakonodajni postopek poteka, predlog eh, je tukaj in kot veste, se vsem zauzemam za eh, EDIS, ampak skupina kolegov temu nasprotuje. Nekateri eh, zagovarjajo eh, bolj eh, postopen eh, pristop. Tukaj govorimo o predlogih spremem Palnove in drugih. Torej, skušali bomo najti eh, kompromis, ki bo sprejemljiv za vse oziroma za večino. Seveda pa eh, se ne moremo izraziti. Eh, zopar Edis, kajti eh, temu eh, bi sam nasprotoval, moramo pa najti ustrezen kompromis. In pri tem moramo upoštevati, eh, da se je zakonodajni postopek šele začel. Torej, to so bile moje sprašne pripombe. Najlepša hvala za te predloge sprememb, veselim se že nadaljne razprave in upam, da bomo eh, našli eh, dobre eh, kompromise. Najprej ILS, e Eva. Najprej najlepša hvala za eh, zelo eh, dobro opravljeno delo. Mi smo prepričani, eh, da. Eh, to poročilo predstavlja zelo dober pregled dejavnosti Evropske eh, bančne unije. Eh, obravnava tudi reforme v bančnem sektorju. Kot si že omenil, smo vložili številne predloge sprememb, ampak rada bi se osredotočila na nekaj ključnih točk. Najprej Eh, podvajanje podatkov, temu se je potrebno izogniti. Če želimo imeti dobro delujočo bančno unijo, se moramo izogniti nepotrebnemu bremenu eh, za eh, pristojne nacionalne organe. Torej se je potrebno izogniti vsakršnemu podvajanju. Jaz pa tudi drugi kolegi, kot recimo eh, kolega Balc, smo uložili eh, predloge sprememb v zvezi z zahtevo po dvojnem poročanju. Eh, želimo pa se izogniti tudi poročanju preko različnih kanalov. Poleg tega smo prepričani, da moramo uporabljati dobro delojoče informacijske sisteme, potrebujemo pametno informacijsko tehnologijo. Eh, ki eh, mora biti eh, seveda v skladu z načeli ESM-a. E potrebno je spostaviti tudi dobro sodelovanje z nacionalnimi nadzornimi organi in prepričana sem, da je potrebno podatke obravnavati v okviru enotne aplikacije. Številni kolegi iz eh, skupine ELS se ne strinjamo z tem, eh, da bi morali imeti dostop eh, tako do, Evrop, do nacionalnih podatkov, kakor tudi do evropskega mehanizma za stabilnost. Menimo, da je potrebno izbrati eno izmed možnosti. bail-in bo mogoče zahteval dodatne ukrepe kasneje. In uh, bail-in, torej reševanje sredstvi upnikov, se mora ukvarjati uh, uporabljati zgolj kot uh, skrajno sredstvo. Takrat, uh, ko tveganje ne moremo zmanjšati z drugimi ukrepi. Poleg tega. Eh, moramo poskrbeti za uh, davčno uh, neodvisnost uh, sredstev, ki bodo uh, namenjena uh, za reševanje. Pri tem se je potrebno izogniti prevelikemu tveganju. Potrebno je zmanjšati uh, tveganje. Uh, to je ukrep. Uh, ki ga je potrebno obravnavati pred eh, delitvijo eh, bremena. Mm, tukaj eh, govorim pred vsem o sistemu EDIS in pri tem se moramo osredotočiti predvsem na zmanjšanje tveganja. Še dve točki. Mislim, da je potrebno povdariti tudi vlogo eh, držav, eh, ki ne sodelujejo v bančni uniji. Zahtevati moramo tesnejše eh, usklajevanje med nacionalnimi organi. To je namreč ključnega pomena, če želimo zagotoviti učinkovit nadzor in učinkovito zakonodajo. poleg tega pa uh, mora uh, biti uvedba Edisa povezana uh, tudi uh, z pregledom direktive o varčevalnih vlogah, pri tem je potrebno upoštevati načela subsidijarnosti eh, in pa eh, sorazmernosti. In to eh, so vse točke, ki sem jih eh, želela izpostaviti. Petrich von Storch. Beatrix von Storch. Drage kolegice in kolege, glede eh, poročila Evropski bančni uniji, eh, naj povem, da sem eh, pozitivno presenečena. Mislim pa, da lahko poročilo našega cenjenega kolega še izboljšamo. Rada bi se osredotočila na tri točke. Eh, namreč eh, zelo me skrbi eh, ločitev nadzora nad Evropsko centralno banko od nadzora nad denarnim trgom. Zdi se, da gre tukaj za postavitev kitajskega zidu ali pa za boj za španskimi mlini. Ne vem, kdo naj bi eh, izvajal nadzor nad to odločitvijo, eh, pozivam eh, Evropsko eh, centralno banko, da letno zagotovi zunanjo analizo posledic ločevanja nadzora nad dejavnostmi Evropske centralne banke in eh, dejavnostmi denarnega trga. To je zapisano tudi v predlogu spremembe 225. Želimo pravni nadzor. Evropska komisija ravno kar preverja situacijo na uh, eh, polskem in sicer uh, skušajo ugotoviti, eh, ali gre eh, za kršitev prava, mi pa želimo podobno v primeru Evropske centralne banke. Tukaj gre predvsem za ukrepe denarne politike. Po eni strani gre za izvršni nadzor. In uh, ta uh, nadzor uh, je uh, potrebno uh, tudi dodatno nadzorovati. V uh, Nemčiji je to običajna praksa. V delovni skupini za bančno unijo je gospod Gigold podal zelo dobre predloge. Glede številnih točk se ne strinjamo, ampak na tem področju se in sicer, eh, da je potrebno banke dokapitalizirati, banke morajo imeti več kapitala in to je predpogoj za to, da eh, davkoplačevalci ne bodo eh, več jamčili za banke. Potem pa je tukaj predlog spremembe, ki se ukvarja z državnimi obveznicami v povezavi z kapitalskimi zahtevami gre za minimalne zahteve pri dodeljevanju uh, visokih posojil. In s tem prehajam še k tretji uh, točki, ki je tesno povezana z drugo točko. In sicer gre za nasprotovanje eh, pri predlogu dokapitalizacije bank. z zaskrbljenostjo ugotavljam, da naj bi tukaj tveganje ponovno naložili eh, varčevalcem eh, in sicer predvsem nemškim varčevalcem. Sveda želimo postopno uvajanje eh, sistema zajamčenih vlog Eh, kolega je rekel, da je to preuranjen eh, predlog. Zanima me, kaj bi o tem eh, menili vrčevalci. Mislim, da je potrebno zajamčiti uloge, ampak ta predlog ni ne preuranjen, ne zapuzne, ampak preprosto napačen. ne bomo eh, dovolili ponovne uporabe vlog eh, nemških eh, varčevalcev, tega skupina EKR ne bo podprla. Želim pa vam veliko sreče pri nadaljnih izboljšavah tega poročila. Najlepša hvala, gospod Teurer. Predvidevam, da v imenu Silvi Guler. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Govorim v imenu Silvi Golah in prebral bom njen prispevek, ampak nasprotjo eh, z kolegico von Štorh eh, bi eh, si obdržal privilegij, da sam predstavim svoje predloge sprememb. Prepričan sem, eh, da je sistem eh, zajamčenih vlog eh, koristen le, če, imamo, če, če so izpolnjeni vsi potrebni pogoji. Do tega žal ni prišlo. No, sedaj pa bi rad prebral prispevek Silvi Golar, ki se opravičuje, da ni uh, mogla priti na današnjo sejo. Kot poročevalka v senci želi povdariti, da se veseli dobrega sodelovanja eh, pri tem poročilu. Uložili eh, smo eh, nekaj pomembnih predlogov sprememb. Silvi Gular želi povdariti, da je mehanizem enotnega nadzora izjemno pomemben in sicer tudi na globalni ravni. Eh, je potrebno eh, delovati predvsem na eh, področju preprečevanja tveganja, tudi na kibernetskem področju. Želi ustrezno izvajanje znotraj bančne unije in znotraj Evropske unije. Mm, naloga komisije pa je, da prepreči razdrobljenost, opozarja Silvi Golar potrebno je tesnejše eh, sodelovanje eh, z Evropskim eh, parlamentom, recimo z odborom za finančno stabilnost. Tretji stebr, namreč EDIS, ne sme povzročiti neskladnosti med različnimi bančnimi modeli. Že leta 2010, ko smo vzpostavljali Evropski finančni nadzor, je odbor eh, Ekon opozoril na glavne temelje bančne unije. Ekon igra pomembno vlogo pri nadzoru bančne unije. V imenu skupine Alde bi rad povdaril, da eh, je bilo vloženih veliko eh, pomembnih predlogov sprememb in veselimo se že pogajanj. Najlepša hvala. Hvala lepa, Rina Kari. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Zelo eh, zanimivo je prisluhniti eh, prispevku poročevalca na temo predlogu sprememb. Guje je vložil številne predloge sprememb in ne želim jih vseh obravnavati, kajti zato nimamo dovolj časa. Rada bi se osredotočila le na najpomembnejše teme. Bančno unijo smo želeli zato, da bi zaščitili naše državljane in sicer eh, pred eh, svežnji eh, za reševanje bank z davkoplačevanskimi sredstvi. Če si ogledamo bančno unijo danes, potem ne menimo, da ta bančna unija preprečuje Eh, prihodnje krize, eh, kjer bo do reševanja ponovno prišlo z eh, davkoplačevalskimi sredstvi. Na ravni Evropske unije še zmeraj sprejem, sprejemamo tako imenovano načelo megabank. Te banke so tako zelo velike, da ne morejo propasti in eh, zaradi eh, tega eh, bodo ceno, ceno prihodne krize ponovno plačali davkoplačevalci. Mislim, da smo v naših predlogih šli eh, še dlje. Govorimo o eh, dejavnostih eh, bank in vsaj izpostavljamo problem. Druga točka pa je enotni mehanizem nadzora, ESM. EMS. potrebujemo minimalne kapitalske zahteve. Le na ta način bomo lahko prilagodili eh, naše eh, politike eh, tudi v spremenjenih razmerah. In poročevalec je dejal, da potrebujemo več kot 55 milijard evrov. Mi menimo, da moramo iti še dlje, zagotoviti moramo, da bo ta sistem pričel delovati prej. Leta 2023 bo prepozno. Če bomo imeli ustrezen mehanizem, potem uh, lahko imamo rezervni sistem eh, financiranja za sredstvi upnikov. Zavedati se je potrebno, eh, da so določeni interesi v nasprotju z cilji, ki smo si jih zastavili. Upam, da bomo našli rešitev za to. Najlepša hvala. Sven Gigold. Thank you. Um... Najlepša hvala. Najprej naj se zahvalim poročevalcu za njegov povzetek in tudi za to, da je pozdravil določene predloge sprememb, ki smo jih predložili, recimo, ko gre za ukrepitev sorazmernosti, pa tudi, ko gre za eh, pomankljivosti eh, na eh, področju makroekonomskih dejavnosti eh, oziroma previdnostnih ukrepov v okviru bančne unije. Eh, Rad eh, bi izpostavil tudi določene razlike. Obstajajo eh, razlike znotraj skupine socialistov in demokratov. Nekateri zahtevamo več eh, kapitala in uh, to uh, ni težava za uh, višja posojila. Po drugi strani pa uh, berem predloge sprememb uh, kolegic Ferreire in pa Beres, ki uh, pravita, da če bomo zahtevali preveč kapitala, potem bi to lahko grozilo uh, posojila. Glavni uh, razlog. Uh, za pomankanje pojasnil eh, so eh, slabe politike v Evropski uniji. Zaradi tega moramo povdariti, eh, da finančna stabilnost ni v nasprotju z določeno makrogospodarsko dinamiko. Potrebujemo višjo raven kapitala v bankah. Na ta način bomo lahko z ščitili naše davkoplačevalce. Eh, gospe von Štork bi rad povedal, da se nikakor ne strinjam s tem, da bi morali na eh, evropski ravni sprejemati eh, odločitve in si deliti tveganje ko gre za odgovornost, pravite, da eh, naj Evropa ne bi bila vključena, da naj ne bi bilo solidarnosti strani držav članic. Torej, eh, če sprejemamo eh, skupne nadzorne odločitve v okviru Evropske centralne banke, potem moramo imeti tudi skupne odgovornosti. Ne moramo izbrati samo tiste dele, ki so nam pri srcu. Torej, eh, vsi tisti, ki menite, da moramo eh, skupaj sprejemati odločitve, eh, želim povedati, da je potem potrebno tudi prevzeti tveganje. Dejali ste, da ne želite zaustaviti celotnega postopka, ampak mislim, da se moramo usredotočiti predvsem na metodološke elemente. Ko Evropska centralna banka sprejema zakone ali uh, ima eh, manjšo odgovornost kot pa evropska sozakonodajalca. V Evropi veliko govorimo o boljši zakonodaji. Najprej eh, predložimo eh, predlog, potem sledi eh, posvetovanje, potem sledi povzetek in potem je sprejeta odločitev. Evropska centralna banka je seveda neodvisna, ampak eh, ko gre za eh, strukturo sprejemanja zakonov, mislim, da mora izpolnjevati enake standarde kot eh, mi na eh, drugih področjih. In zaradi tega mislim, da eh, se moramo kaj naučiti iz primera Ana Credit in da moramo ustrajati pri boljših načeljih. Evropska centralna banka pa eh, bi sama morala prevzeti ta eh, pravila, kaj tele na ta način bo zaščitila eh, svojo neodvisnost. Nekoliko presenečen sem bil tudi glede predlogov gibanja Cinque Stelle, čeprav se z njimi pogosto strinjam. Namreč, eh, po mojem mnenju, ni pravilno, da bi eh, dejali, da eh, bančna unija dela grešnega kozla iz Južne Evrope oziroma da je Južna Evropa zaradi tega žrtev. Mislim, da to ni ustrezna izjava. Eh, to je mogoče v skladu z populističnimi razpravami v Italiji in pa v Evropi, ampak eh, mislim, da to vrstne izjave niso primerne za razpravo v eh, Evropski uniji. Potrebujemo Evropo in želim si, da bi tudi gibanje Cinque Stelle zagovarjalo Evropo, ko gre za prevzem odgovornosti. Kmalo bomo začeli eh, z sejo z gospodom Moskovičjem eh, v odboru takse, zato moramo počasi zaključiti. Gospod Vali, hvala lepa za to poročilo, eh, ki izpostavlja tudi pomembne politične argumente. Namreč govoriti moramo tudi o krizi Evropske gospodarske in monetarne unije in pa o krizi, ki pretresa Evropo veliko je različnih eh, elementov, torej eh, predstavili eh, smo številne predloge sprememb, ki se nanašajo na specifične teme, kajti v tem trenutku potrebujemo alternativne predloge. Ne moramo nadaljevati z usmeritejo, ki se je že izkazala za neuspešno namreč. Bančni sistem je izjemno krhek, eh, neustrezen je tudi sistem nadzora. Sistem nadzora eh, je povezan z navskrižjem interesov, to je bilo že povedano. Eh, potem monetarna politika, tudi znotraj skupine socialistov in demokratov prihaja do razhajanj. Potem potrebno eh, je upoštevati eh, tudi eh, druge finančne instrumente. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na vlogo realnega gospodarstva. Rad bi vedel tudi, kaj kolega Sven Gigold meni o regionalni komponenti. Kritičen sem tudi glede drugega stebra Kajti ta eh, sistem je v eh, globoki krizi in samo z enim skladom v višini 55 milijard ne moremo eh, zagotoviti reševanja bank. Reševanje štirih bank v Italiji je zahtevalo toliko sredstev, da smo morali uporabiti prispevke ki so se eh, v ta namen zbrali v eh, treh letih. In potem še tretji eh, stebr, sistem jamstev za vloge. To mora biti sistem, ki bo centralnim bankam omogočil da uh, bodo uh, jamčile za uh, uloge v posameznih državah članicah. Uh, tukaj ne gre za države uh, članice, ki uh, bi morale jamčiti za te uloge, ampak za, Evrop uh, ampak za uh, nacionalne centralne banke. V nasprotnem primeru banke nikoli ne bodo prevzele odgovornosti, plačali eh, bodo eh, varčevalci in sicer zaradi napačnih pravil, ki smo jih sprejeli. Ja, nisem eh, ravno načrtoval tega prispevka. Na mojem seznamu ste. No, ampak ko sem poslušal eh, razpravo, mislim, eh, da eh, smo na zelo postolovski poti, eh, kar zadeva Evropsko bančno unijo. Videli smo, kaj se je zgodilo v vaši državi pred nekaj časa, gospod Gualtieri, in glede na krizo, ki nas pretresa, mislim, da bi lahko prišlo do vstaje. Uh, Najlepša uh, to... hvala. Eh, kolegi, ki ste se še javili k besedi, se prosim, držite minute. Hvala, prvo, kar prvo bi se ti želel zahvaliti za delo, ki si ga opravil v teh menih. Dve vprašanje pa imam. Predlogi spremembe, ki sem jih eh, predlagal, kažejo predvsem na to, kako pomembno je zgraditi tretji stebr bančne unije EDIS, torej, kot ga poznamo v obliki kratice. Uh, samo dva stebra, ne bo se dovolj, potrebujemo še tretjega in jasno je, da je ključno, da začnemo izvajati tudi tretji stebr. Tako da pozdravljam predlog komisije. Zavedam se, v kakšni situaciji so določene države članice in nekateri kolegi, pač uh, imate pomisleke, ki jih razumem, ampak jasno je, da moramo uh, počasi iti v to smer in najti neke rešitve, s pomočjo kateri bi se odzvali na te pomisleke in prepričan sem, da boš eh, to sposobno storiti, gospod predsednik. Prvaš Beres. Najlepša hvala, Prvaš Beres. Hvala, gospod predsednik. Ta osnova za razprave je izjemno dobra. Imam tudi eh, predlog za spremembo glede tem, ki so povezane z delovanjem eh, SMA, ja vem, da je to zelo, zelo pomembna inštitucija. Gre pa tu predvsem za to, kako se sprejemajo odločitve na tem organu. Mislim, da um, moramo o tem govoriti. Strinjam se z vami glede Edisa. V tem poročilu ne bomo razrešili tistih najpomembnejših zadev, ampak uh, Sven Giga je že povedal, da moramo govoriti o bančni uniji, ampak pri tem moramo omeniti tudi manjkajoči stebr. Na ta način se vzpostavlja neko neravnotežje med severom in jugom, ampak tisti, ki, smo, ki so začeli izvajati na eh, določene stebre bančne unije, so zdaj v slepi ulici. Tako da je prav, da se izpostavi, kako pomembno je upoštevati um, zastavljeno časovnico. Pa še nekaj glede ocen učinkov. Šokirana sem. Vem, da se vedno modi pri teh zadevah, da so to sistemske krize in včasih pač si ne damo dovolj časa, da preučimo to, kar počnemo. Ampak uh, na ta način dajemo akterjem na trgu vedno neki zgovor, da jih ta zakonodaja moti in ovira pri uh, zagotavljanju gospodarske resti. Tako da moramo pač izva, izvesti potrebno, potrebno preučitev na področju uh, finančnih trgov in vso zakonodajo, ki jo pač pred, predlagamo tukaj. Like Gospa Ferreira. Hvala za besedo. Rada bi se dotaknila več točk iz razprave. Prva se nanaša na očitno nasprotje med um, zaprosilom za več kapitala, kar je izpostavil Sven Gigold. S tem je bilo izpostavljeno tudi, da manjka element makroekonomske analize. Težava pa je, da če na neki točki globalnega gospodarstva opazimo počasnost gospodarske razpiri v neki državi članici in je težko zago zagotoviti kapitalska sredstva. Banke so takrat v ranljivem <clears throat> položaju. Stroški kapitala so potem zelo visoki. Tveganje naložb strani bank je obravnavano kot zelo visoko in v takšni situaciji smo se znašli sedaj. Tako da gre za vprašanje pravega trenutka in treba se ukvarjati tudi s podrobnostmi. Potem glede zastavljenih vprašanj povezanih s sistemom zajavčenih vlog. Tu gre za proces, ki je zelo zahteven. Gre za tri stebre In ko je govora o nadzoru nad tveganji, to poteka prek enotnega pravilnika in enotnega mehanizma nadzora. Tako da gre za enoten nadzor, enaka pravila in enak mehanizem za reševanje. Če smo spostavili to, je treba zagotoviti tudi enotni sistem zajamčenih vlog. Ne želim nadaljevati, ampak prosim, ne pozabite, da želimo odraziti sistem ZDA, ki ima prek. Um, feda tudi varovalni mehanizem in uh, varovalni mehanizem znaša 250 uh, eh, milijard evrov, tako da ne pozabite to, na to vrsten sistem. Nekoliko prepozno je, da bi ga za sedaj uvajali. Yes, <laughs> Samo še minuto imate na voljo, gospod Vajceger. Najlepša hvala. Na kratko bi se rad odzval na to očitno nasprotje, ki ga je opredelil Sven Gigold. Zato, da bom prihranil čas, bom prebral o predlog spremembe, ki, s katerim naj bi razrešili to nasprotje. Nanaša se na 12 odstavkov. Povečanje kapitalskih zahtev je treba doseči z zagotavljanjem dodatnih finančnih sredstev, na mesto pa skrčenjem binarc. Porov tako predvidevamo postopno uvajanje visokih zahtev te v um, po kapitalskih rezerv brez um, negativnih vplivov na stopnje plačile. Tako da mislim, da tu ni nikakršnih nasprotij in zdi se mi, da če bi predlog podrobneje prebrali, bi lahko ugotovili, da s tem razrešimo težave. Ja, bomo predlog podrobneje prebrali. Hvala. Hvala vsem kolegom za podane pripombe. Podrobno bom razmislil o podanih pripombah, ko bom pregledoval vaše predloge spremembe. Še na kratko naj podam odgovore. Strinjam se z večino pripomb, ki jih je podala Eva Pavnova. Gre za zaplete glede kapitala. Se strinjam z prispevki iz ESE, mislim, da so vaše pripombe korektne. Potem glede dveh točk, ki si nasprotujeta, tu bi sam zauzel nekoliko drugačen pristop. Glede varovalnega mehanizma je izjava o kapitalu jasna, tudi časovnica je jasna, to je določil svet. Um, odločamo se tudi o nujnosti predhodnega financiranja. Vendar pa bi morda to postavil pod vprašaj, morda to ni najbolj uh, primerno, čeprav je dogovorjeno. Potem glede delitve tveganja in zmanjševanja tveganja. Mislim, da je zelo pomembno, da na posamezne zadeve ne pozabimo. Imamo enotni mehanizem nadzora in reševanja za zmaševanje tveganja. Potem imamo tudi TRR, Bazel 3 in vsi ti instrumenti so bili sprejeti za zmaševanje tveganja. Ne moremo sedaj reči, da bomo pozabili na vse skupaj, glede na to, da zadeve še niso popolnoma zaživele tveganje je treba zmanjšati in bančna unija je namenjena prav temu. Tretji steber je mm, zelo previdnosten in eh, zagotavlja delitev tveganja. Upoštevajoč vse to, mislim, da ne gre za pravi oris realne slike, ko govorimo o tej novi potrebi po prvem dodatnem zniževanju tveganja, preden uvedemo omejeno delitev tveganja. Kar se tiče izpostavljenosti javnega dolga, sem že dejal, da sem pripravljen delati na kompromisni rešitvi, ki bo temeljila na nekaterih kompromisnih predlogov, upoštevajoč seveda delo bazalskega odbora in poročila enotnega odbora za reševanje. Tako da na razumen način mislim, da bi lahko našli skupno besedilo, skupno beseditev, ki bi lahko dobro delovalo. Glede Edisa ne bom ponavljal zadev. Treba je zagotoviti, da ne bo prišlo do podvajanja prizadevanj, se pa mm, zakonodajna postopka prekrivata, ne moremo preprosto obstani postiti nekaterih vprašanj, ki se nanaša tudi na ta dose. Tako da mislim, da lahko strnemo vrste in da bomo na ta način lahko našli kompromis. Drugih točk pa se ne bom dotaknil. Nekaj je um, dobrih uh, predlogov sprememb glede dejavnika podpore mm, za MSP-je, tako da te lahko podprem in tudi druge predloge spremembo v tej smeri. Predloge gospe Gulard sem že omenil, glede mednarodnih forumov, naprimer. Gre za uranotežen pristop na tem področju. Potem, ne nazadnje, glede kapitala. Mislim, da moramo biti zelo natančni pri naših obeseditvah. V besedilu pravim, da je treba zagotoviti kakovost in količino dostopnega kapitala. Če sedaj pravimo, da smo ugotovili, da smo z enotnim mehanizmom nadzora storili korak v napačno smer, da je tudi srep napačen in da so banke premalo kapitalizirane, moram reči, da se s temi izjavami ne bi strinjal, ker niso resnične. Glede na to in glede na to, da je treba razpravljati o marsičem v povezavi s to temo, lahko povem, da na tem področju lahko najdemo razumem kompromis. Imamo enotni prelivnik in imamo tudi enotne kapitalske zahteve, ki jih je treba nekoliko prilagoditi. Po drugi strani pa je treba razmisliti tudi o kratkoročnih učinkih kapitalskih pravic v okviru trenutnega regulativnega okvira. Obenem pa je treba priznati tudi vlogo visoke kapitalizacije bank, zato da bi zagotovili stabilnost in priložnost za trgovanje. Tako da najlepša hvala za vaše predloge, hvala za vaše prispevke. 25. januarja bomo glasovali o tem poročilu in v sredo bo potekalo zasedanje poročevača v Senci. Najlepša hvala, sedaj pa lahko zaključimo sejo odbora Ekon. Naslednji Odbor bo zasedal 25. januarja popovdan. Sedaj pa kratek premor, da pripravimo skupno zasedanje odbora Econ in Taxe in da pričakamo komisarja Moskovičija.